Dear colleagues, we are starting. Dragi kolegi, pričeli bomo. Today is Czech language because this Mr. Roy is not, not. Danes bomo govorili češko, kajti našega predsednika ni tukaj, jaz pa sem Čeh. Vitalna zaseda. Gospe in gospodje, dobrodošli na današnjem sestanku odbora ITRE. gospoda Rojla ni danes popovdne in eh, se bo pridružil našemu sestanku jutri. Preden nadaljujemo z obravnavo o industrijski politiki in pa potem bo še sledilo, eh, sledila izmenjava mnen s komisarko Hildegard, bi vam rad povedal nekaj organizacijskih stvari. Najprej bi nekoliko spremenili dnevni red, še zlasti jutrišnji dan. Jutri. bi kot prvo točko na dnevnem redu morali imeti razpravo s komisarjem Tajanjem, ampak nažalost ne bo mogel priti, zato bomo to točko odložili na nek kasnejši datum. Predlagamo, da bi tako jutri začeli z mnenjem komi, to je točka 13, ter eh, mnenjem Sosa Wagner, to je točka 14, ki bi jo sicer obravnavali po glasovanju. Potem, ko bomo bomo imeli elektronsko glasovanje in ko bomo to zaključili, bomo nadaljevali s 15. točko, to je poročilo Remek. Če nihče ne nasprotuje in če nima nihče kakšnega predloga za spremembo dnevnega reda, potem lahko spremenimo dnevni red, tako kot smo ga sedaj spremenili. Zapisnik se je 29. in 30. septembra 2010 uh, temu nihče ne nasprotuje in zato jo lahko sprememo. Toliko glede sporočil. In sedaj pa z velikim veseljem dajem besedo začetku te naše obravnave za novo integrirano industrijsko politiko v Evropi gospodu Langeju, ki bo vodil to obravnavo. Izvolite. Ja, ganz herzlichen Dank. Hvala, gospod predsedujoči, <clears throat> dragi, dragi kolegice in kolegi, gospe in gospodje. Dosegli smo fazo, ko je eh, ko so predstave o novi industrijski politiki v Evropi že malo zrelejše. In to je tudi prav. Industrijska politika v Evropi v zadnjih letih je bila malo zanemarjena in v primerjavi z drugimi konkurenti smo nekoliko zaostali. To je povezano tudi z vprašanjem kvalificiranih delovnih mest v Evropi. Zato je prav, da sedaj začenjamo znova zasnava industrijske politike in mogoče nam bo uspela se dogovoriti za strategijo. Tekmeci na globalni ravni so že začeli s tem delom. V Braziliji imamo agencijo za industrijski razvoj, na kitajskem pripravljajo nov petletni načrt, ki bo še posebej upošteval eh, industrijo znanja, high-tech in tudi v ZDA veliko investirajo v industrijsko proizvodno. Zato je skrajni čas, da postanemo dejavni tudi mi. Gospe in gospodje, kolegice in kolegi, prejeli ste predlog poro mojega poročila, nekaj pripomb sem že sprejel, sedaj je komisija objavila tudi sporočilo, tako da imamo tudi s te strani nov input, kar zadeva. Uh, pristop za oblikovanje nove industrijske politike. Oba pristopa sta si tudi podobna oziroma imata nekaj skupnega, pa tudi določene razlike. Da najprej povdarim, kar je obima skupno. Izhaja se iz celovite politike, ki v komisiji združuje in fokusira različne elemente, ki se nanašajo na industrijsko politiko v različnih področjih. Mi pa hočemo storiti še korak dlje, se pravi ne samo eh, preverjanje zakonodaje, temveč ustanovi naj se tudi delovna skupina, da bi od vsega začetka bolje usklajevali industrijske politike. Po drugi strani pa je potreben tudi integriran pristop med evropsko ravnjo in državami članicami. In to je seveda nadlani, če želimo uspeh v industrijski politiki, moramo tesneje sodelovati in se usklajevati tudi z državami članicami. Prav se mi zdi, če si zastavimo cilje in če tudi eh, formuliramo določene zahteve, kako se preverja dosega ciljev. V sporočilu komisije je to malo mm, nekako formulirano, malo zapleteno, nejasno. Mislim, da bi bilo bolje, če bi bolj jasno povedali, kakšni so naši cilji in s kakšnimi sredstvi želimo doseči te cilje in tudi preverjati dosego ciljev. Seveda mora industrijska politika biti vključena v neko pametno makroekonomsko politiko. O tem se do sedaj, doslej še ni tako intenzivno razpravljalo, ampak pri razpravi o paktu za stabilnost in rast in ob gospodarski krizi je vsem jasno, da bo imela industrijska politika uspeh samo, če bo vključena v makroekonomsko strategijo in če bo za tako strategijo tudi dovolj sredstev na voljo. Uh, in potem v tem primeru so lahko ukrepi uspešni, naprimer kar zadeva inovacijsko politiko, kar zadeva eh, učinkovito rabo virov, potem podporo MSP-jev ali tudi sektorski pristop za vodilne trge in vodilne sektorje znotraj evropske industrije. Pristop, ki ga je treba še malo bolj izostriti na nekaterih področjih in mogoče eh, bo potrebno bolje spojiti eh, pristop komisije in parlamenta. To pa uspe samo, če k delu povabimo tudi strokovnjake od zunaj. In zato me še posebej veseli, da je danes med nami nekaj eh, torej, strokovnjakov, ki bodo tudi prispevali svoj input za oblikovanje take industrijske politike. In to naj bi bilo tudi v prihodnje, tako v svojem poročilu zahtevam, da se za določi načelo partnerstva na vseh ravnih, tako da so vključeni deležniki v izvajanje industrijske politike in se to ne dela samo z zelene mize. Torej, partnersko načelo je treba še bolj poudariti. In veselim je, da bomo danes s tem začeli, s konstruktivnim partnerskim dialogom za novo industrijsko politiko. Hvala za pozornost in veselim se, da uh, je bilo večkrat ugotovljeno, kako pomembno je povezati evropsko raven nacional, z nacionalno ravnjo. Zato še posebej prisrčno pozdravljam eh, predstavnika industrije eh, iz Francije, ki nam bo seveda iz eh, nacionalnega vidika eh, podal pogled na to, gospod Jakob, beseda je vaša. Gospod poročevalec, gospe in gospodje, por, poslanci, dragi kolegi. Rad bi se vam iskreno zahvalil, da ste bili tako prijazni in me povabili na ta sestanek. Menim, da je izziv industrijske politike, ki, zgraditi, oziroma, ki jo moramo zgraditi, v, je to v osrčju prihodnosti gospodarstva v Evropi in vi v vašem odboru imate prav posebno vlogo pri tem. Tudi vi sami ste v osrčju te problematike. Upam, da nam boste vsem pomagali v Evropski uniji, da bomo lahko šli preko skor tistih prvih korakov, ki jih predstavlja sporočilo komisije. Ampak, gospod poročevalec, že preko vašega poročila sem lahko ugotovil, da gre vaše prvo delo že prav v tej smeri. Čisto na kratko, preden spregovorim o naši temi, bi rad povedal še tole. Rekli ste, da sem veleposlanik oziroma ambasador industrije. Ampak verjetno sem res eh, v Evropi edini s takšnim nazivom in rad bi vam pojasnil, kakšna je moja vloga in zakaj sem bil imenovan na to mesto. Na kratko sem predstavnik industrijske industrije, to sem tudi po poklicu, že več kot 40 let to počnem in vodil sem in še vedno vodim skupino podjetij srednje velikosti, ki delujejo na mednarodnem trgu in sicer na področju strojne opreme. Bil sem tudi poslanec francoske nacionalne skupščine in podpredsednik regionalnega sveta v Britaniji. Vodil sem tudi uh, poklicno federacijo uh, na področju strojništva v Franciji in uh, na takšen način sem stkal vezi z različnimi predstavniki te industrije v Evropi, pa tudi z nekaterimi političnimi predstavniki. Verjetno sem bil zaradi tega imenovan na to mesto ambasadora industrije pred približno tremi meseci. To je en izmed predlogov, eh, ki jih je industrija podala na koncu prejšnjega četku tega leta v Franciji. In skanili so, da pač potrebujejo takšno funkcijo. Zato je gospod Estrozi, eh, minister za industrijo, se odločil, da bo postavil takšno funkcijo funkcijo in mene imenoval na to mesto. Kakšne so ne, moje naloge, da olajšam odnose med podjetji in pa političnimi organi v Franciji, da spodbujam globalni pristop k industrijskim vprašanjem in da zagotovim strateški pregled v vladi in administraciji. Kot veste, v Franciji razmišljamo o industrijski politiki že več let. In sedaj poskušamo tudi to izvajati. Mogoče smo zato malo v ospredju v odnosu tistega, kaj se trenutno dogaja v Evropi. Zato smo tudi zelo veseli, ko vidimo, kaj se dogaja na evropski ravni. Prispevati bi moral tudi k boljšem uh, uskladitvi nacionalnega in evropskega pristopa, zato sem danes tudi tukaj. In razviti odnose med zasebnimi akteri v Franciji in tudi zasebnimi akteri v drugih evropskih državah, pa tudi javnimi organi, se pravi v Franciji in v drugih državah. Kot vidite, uh, precej široko področje delovanja. Danes moj cilj ni, da bi vam podal dokončno vizijo Francije na področju industrijske politike. To bi bilo predolgo. Ampak bi rad predstavil predvsem 3-4 točke, ki se mi zdijo bistvene. Prva od teh točk je, da seveda industrijska politika v Evropi če želimo, da bi bila leta integrirana, mora postati realna prioriteta Evropske unije za deset prihodnih let. To voljo so že večkrat potrdili, sedaj pa je čas, da začnemo z nekimi konkretnimi učinkovitimi dejanji. Industrijsk, integrirana industrijska politika in pa se te glavne temeljne uh, pobude iz strategije uh, gredo te smeri. Ampak nažalost, čeprav imamo te prioritete, vemo, da obstajajo v Evropi še vedno politiki, ki niso prepričani, da bi morali izhajati in slediti tej ambiciji. Zato se moramo združiti vsi skupaj delati, da jih bomo prepričali. Zakaj potrebujemo industrijsko strategijo, ki bi bila integrirana v Evropski uniji? Prvi razlog, ki ga zelo dobro poznate, in še zlasti vsi predstavniki naše industrije to odlično dobro poznajo, kajti oni to je del njihovega vsakodnevnega življenja. Namreč gre za to, da ne moremo še naprej, eh, ne bomo sicer drugače uspeli preživeti pritiskov globalizacije. Tudi mi moramo imeti svoj glas in vplivati v globalizaciji. Samo na evropski ravni pa lahko to dosežemo. Trgovinska politika je ena izmed pristojnosti ki je ekskluzivno v uh, naravni skupnosti. Vse države so torej to predale skupnosti, zato naša podje, so naša podjetja na tej trgovski ravni odvisne od uh, multilateralnih sporazumov ali bilateralnih sporazumov, ki jih po, uh, mora izpogajati Evropska komisija. Zato je nujno, da dobimo neko celovito evropsko industrijsko politiko. Drugič pa številna pod, podjetja imajo veliko krat evropsko naravno, naravo, vedno več podjetij je takšnih in vedno bolj so evropska. Še zlasti, če pogledamo naprimer nekatere standarde, naprimer na področju okolja, kar je bilo tudi zelo prisotno v zadnjih letih, potem pravila konkurenčnosti, določbe, ki se nanašajo na notranji trg na splošno, vse te pristojnosti se ravno tako urejajo na evropski ravni. V veliki meri zaradi tega jih je potrebno zelo natančno spremljati na področju industrijske politike. Za številna podjetja je prvi primeren in najpomembnejši trg ravno evropski trg. To velja zlasti za majhna srednja velika podjetja, ki se znotraj Evrope srečujejo na trgu s podjetji iz drugih držav. Zato jim moramo omogočiti, da eh, bodo lahko se znašla na tem Eh, trgo, zato da bodo potem tudi bolj uspešne lahko na svetovni ravni. Torej, to naslednja točka je tudi zelo pomena, tudi o tem veliko govorimo, ampak je potrebno storiti več. To je, to, da je naša zunanja konkurenčnost odvisna od uh, menjalnih tečajev, Skup, imamo skupno valuto in to predstavlja, da imajo evropski organi pomembno odgovornost glede tega. Razvoj menjalnih tečajev pa lahko v bistvenih način v nekaj mesecih izbriše vsa prizadevanja na področju konkurenčnosti, ki bi jih lahko podozeli. In to smo že poznali in to se je že zgodilo v preteklosti. In evropska industrija predstavlja 34 milijonov delovnih mest. Če želimo ta delovna mesta ne le ohraniti, ampak jih tudi razviti, potem potrebujemo pravo industrijsko politiko v Evropi. Potem naslednje pomembno sporočilo, ki bi ga rad predal, pa je, da se čestitamo, da je komisija izdala sporočilo o integrirani industrijski politiki. To je pomemben korak naprej. Hkrati pa menimo, da je potrebno storiti še več, da bi to sporočilo izboljšali. Morali bi ga obogatiti. Če že želimo usmeriti v neko celovito industrijsko politiko, je potrebno uporabiti tudi druge strateške politike, naprimer inovacije. Tudi to ste omenili in prav imate, zelo je to pomembno. Govoriti moramo tudi o notranjem trgu, trgovini in vse to v luči večje konkurenčnosti na področju industrije. Ne smemo biti kar zadovoljni in obravnavati industrijsko politiko zgolj znotraj pristojnosti, ki jih ima, naprimer, vaš odbor. Ampak potrebujemo bolj horizontalni pristop pri tem vprašanju. Samo tako bomo imeli resnično konkurenčno industrijo. Ne smemo kar prezreti pomembnih vidikov, ki so odvisni tudi od drugih generalnih direktoratov v komisiji In torej, delati boste morali tudi na drugih področjih. To pomeni, da bi morali bolj povezati različne sektorje, različne politike. Mislimo, da to ni dovolj dobro podarjeno v poročilo oziroma v sporočilo komisije. Najti moramo sredstva, ki bi omogočala spodbujanje industrijske odličnosti v nekaterih sektorjih. In potem je potrebno torej dodati, da glede na to, kakšno je to sporočilo sedaj, je očitno, da bomo potrebovali konkretne predloge. V vašem odboru ste se že močno potrudili v zvezi s tem, ampak mislim, da moramo še več storiti. Smemo biti kar zadovoljni in stvari kar opraviti tako, da bomo zgolj zapisali neka, neke pobude. Resnično moramo se loti teh stvari konkretno. In hkrati moramo delovati širše, na globalni ravni. Če želimo zagotoviti koherentnost in učinkovitost celotnega sistema, potem moramo delovati tako, kot sem opisal. Mislimo torej, da pristop ni zadosten. Komisija sicer predlaga nekatere pobude v sektorjih, ampak mislim, da potrebujemo strateški premislek glede identifikacije, oziroma tega, da bomo prepoznali tiste prioritete, kateri sektori so najpomembnejši in da ne bomo zgolj ustvarjali nekih sektorjev, ki so neki sektori pomembni za prihodnost. Vsekakor so pomembni, ampak mogoče danes lahko predstavljajo zgolj nek manjši del industrije v Evropi. Očitno je tudi, da bomo morali še naprej uh, razvijati in pomagati tudi obstoječim sektorjem. Te ne smemo kar zanemariti in se sroočiti zgolj na tiste, za katere menimo, da bodo najpomembnejše v prihodnosti. Gre za torej zelo različna sektore, tudi m, evropske, gre za poseben sektor uh, mechanical engineering, tudi uh, tukaj gre za številne ukrepe, ki bomo morali sprejeti, gre za prioritete, ki bomo morali sprejeti, da bomo podprli tudi ta sektor. Naslednje sporočilo, evropska politika mora spodbujati konkurenčnost naše industrije. To mora biti v osrčju naše teme. Vse mora iti v smeri konkurenčnosti naše industrije, pred tem moramo seveda spoštovati določene pogoje. To dobro veste. Veliko krat smo razpravljali v parlamentu, oziroma ste razpravljali v parlamentu o tem. Spodbujati moramo konkurenčnost industrije. Naši konkurenti so veliko krat zelo napredni. In imamo kar nekaj primerjav na različnih področjih na svetovnem trgu, ki govorijo o tem. Politika na tem področju mora biti prednost v tem svetu globalizacije in ne ovira. To je bistvenega pomena. Sveda pa ne moremo reči, da je res vedno bilo tako. V tekstu komisije tudi ne vidimo nobenih priporočil glede te točke. Upoštevati moramo politiko državne pomoči številnih tretjih držav, ki izvajajo takšno pomoč svoji industriji, svojim sektorjem. To je nekaj, kar seveda gre mimo pogojev oziroma pravil konkurenčnosti in zato se je tega, tega potrebno ustrezno lotiti. Nadaljevanje in poglobitev notranjega trga, ki kar predlaga gospod Barnier, to je vsekakor dobrodošlo, pred čemer pa ne smemo uverati konkurenčnosti podjetij. Zaradi tega lahko rečemo, da predlogi komisije, da bi izboljšali presojo vplivov tako da bi lahko preverili odsotnost nekaterih negativnih vplivov v ureditve, pravne ureditve za podjetja. To je dobro, seveda pa mora to biti narejeno dovolj učinkovito. Ravno tako bi okoljska zakonodaja tudi morala biti obravnavana. Namreč to je še posebej zadeva, kajti ta lahko uvira konkurenčnost podjetij. Sveda to ne pomeni, da bi jo morali kar črtati. Ne, gre za to, da moramo preučiti, kako bomo upravljali to zakonodajo, kako jo bomo izvajali, kakšno vrsto zakonodaje bomo sprejeli. Zanimivo pa je, da je sporočilo komisije iz 27. oktober glede tega sploh ne omenja vprašanja eh, uhajanja uh, oglika. Po mojem mnenju je to ogromno, ogromen manjko v tem sporočilu in to praznino bo potrebno zapolniti glede raziskav in inovacij. Tukaj gre za temo, glede katere je komisija izdala nedavno posebno sporočilo. Ne bom o tem govoril, kajte nimam dovolj časa. Jasno je, da je tudi ta izziv temeljnega pomena. Gre za različne eh, izdatke za raziskave in razvoj, ki so se v zadnjih letih podvojili. Število kitajskih eh, patentov se je povečalo za štirikrat v zadnjem desetletju. Tako da smo res soočeni z eh, tukaj z največjim, najpomembnejšim izzivom. Spostavitev evropskega trga patentov bi bilo res nekaj zelo dobrega, odličnega in to je potrebno čim prej spostaviti. Potem pa tako ni clusters, torej skupaj pine podjetje ali grozdja, grozdo. To je tudi pomemben del industrijske politike in po mojem mnenju, po našem mnenju, to pomeni več kot zgolj neko novo strategijo, ki jo je potrebno razviti do konca leta 2011. Hitro bo potrebno razviti in razmisliti o tem, kako bi olajšali sodelovanje in usklajevanje med evropskimi skupinami podjetij. Ravno tako olajšanje dostopa do finančnih sredstev, tudi to je pomemben izziv. Že sedaj imamo določene instrumente, zato komisija je podala določene predloge glede tega in Francija bi še zlasti želela povdariti naslednje dejstvo. Spostaviti bi morali nek sklad za financiranje tveganega kapitala, bolj torej, tveganega kapitala kot pa kapitala za naložbe, kaj ti ta tvegani kapital, ki že po sami definiciji je bolj tvegan, kar pomeni, da, pomeni, da je potrebna večja udeležba javnih organov in da je, ga je potrebno bolj nekako nadzirati kot pa investicijski kapital. In na koncu, gospe in gospodje, recipročnost, zajemnost, tudi o tem je potrebno govoriti, večja ravnotežje v odnosih. To mora postati prioriteta trgovinske politike Evropske unije. Glede trgovinske politike, države v razvoju veliko krat zelo jasno povejo, povedo, kakšna je njihova strategija rasti. Ta med drugim temeli na netarifnih ovirah, glede vstopa na trg in pa glede diskriminacije točno vemo, da je na koncu, konec konca tudi komisija v svojem, v svojem sporočilu govorila o tem, ampak ali je res potre, nujno potrebno, da to, kar smo že prepoznali, eh, predmet izvajanja realnih predlogov, konkretnih predlogov, to ni vedno tako v... sedaj. Dobimo sicer dobre predloge, ampak ti se ne prenesejo v prakso. To je po našem mnenju bistvenega pomena in to je v celoti in ekskluzivno odvisno od Evropske unije oziroma so se ureja pač na ravni Evropske unije. Ta predlog oziroma ti predlogi so takšne, da bi jih morali upoštevati pri tem, ko bomo sestavljali opredelite evropske strategije in preden bomo razmišljali o novih strateških trgovinskih partnerjih. Tako da ne bomo ostali zgolj v neki situaciji, v nekem duhu, ki je prevladoval pred desetimi leti. Stvari so se spremenile. In v novem poročilu, skupaj z ostalimi državami, s katerimi sodelujemo in smo razvili trgovinske vezi, moramo biti jasni, točno povedati, kaj želimo in biti tudi jasni pri tem. Na koncu izboljšati moramo tudi svoje instrumente trgovinske obrambe, tako da bo to bolj učinkovito, zlasti glede način glasovanja za uporabo teh eh, trgovinskih inštrumentov z boljšim komuniciranjem s podjetjem, tako da jim bomo omogočili, da bodo bolje zrabila postopke. Potem, uh, iz, potem izdelava posebnih načrtov za pomoč in da bomo tudi lažje dostopali gled, in delovali znotraj svetovne trgovinske organizacije, torej to je nujno potrebno. Tako, gospe in gospodje, gospod poročevalec, nekaj sporočil, ki sem vam jih želel prenesti v imenu Francije. Seveda, lahko računate na Francijo, podprli bomo vaša prizadevanja. Tudi sam, kot predstavnik industrije, bom vam to lahko zagotovim, tako da bomo lahko napredovali v smeri industrijske politike, ki jo nujno potrebujemo. Hvala. Ganz herzlichen Dank. Hvala. Torej, Tudi vi ste predlagali, da se nekateri ukrepi še malo bolj eh, izostrijo in tudi v naši razpravi bomo gotovo eh, govorili o tem, ampak najlepša hvala za vašo podporo. Sedaj pa bi dal besedo drugemu strokovnjaku iz nove države članice. In Eh, torej, ki izhaja iz področja malih in srednje velikih podjetij. Veseli me, da je med nami gospod Manuli iz Romunije, ki bo govoril iz vidika Združenja romunskih podjetnikov. Prosim, beseda je vaša. Domnule predsednike, honorata asistenca, domnilo in domnilo deputaci dragi gostje, gospe in gospodje poslanci, zelo eh, veliko veselje mi je, da lahko sodelujem na vašem seminarju in na tej delavnici. Mnogi se sprašujejo, zakaj sodelujem pri tem omizju, želim povedati naslednje. Sem evropejc iz Romunije, sem inženir in profesor in zaradi zgodovinskega incidenta sem sicer sodeloval pri, uh, tudi pri vzpostavljanju na, no-, uh, eh, torej, naše države in pri razvoju naše države in delujem na področju podjetništva. Torej, um, moje predavanje bo, bomo tudi razdelili in želim predvsem. Eh, dati v razpravo nekaj novih idej. Mislim, da potrebujemo nov model. Um, treba je izhajati iz znanstvenega determinizma in videti moramo, da ni čudežev. V svojem predavanju bom govoril tudi o načelu free wheels, se pravi kolesa, ki se samo vrti in gre tudi za Santiago Calatrava, zakaj ravno bom govoril o njemu. Včeraj sem bil v Lješu in sem bil šokiran zaradi nečesa, kar naj bi bilo nekaj perspektivnega v Evropi. Visoko moderna železniška postaja, lepa, eh, lep dizajn. Uh, ki kaže na razvoj industrije. In jaz želim povedati, da sem za evropsko gospodarstvo in jo podpiram in da je potrebno razvijati to industrijo in gospodarstvo, ampak malo smo tudi na razpotju. Lahko bi rekli, dobro, v Evropi nam je všeč, si bomo tu tako uredili, da nam bo udobno, tako kot je bilo tudi že v zadnjih letih. In lepo počasi se bo naša industrija selila v druge države, kjer naše ideje eh, dobrodošlo sprejemajo. Vendar seveda se je treba vprašati, kaj bo v Evropi, če eh, v Indiji ali na Kitajskem proizvajamo izdelke, ki so po evropskem okusu. To je pravzaprav paradoks kaj ti to seveda, veli, to seveda ustvarja tudi brezposelnost v Evropi. Če, je, eh, eh, če se mačka mm, potepa okrog, ni je vse eno, kje je, pomembno je, da lovi miši. Torej, sedaj pa zgleda, kot da bi potrebovali pač nekaj, kar je podobno tej m, mm, m, m, m, eh, miši tej mačke, ki eh, lovi miši. Torej, sodeloval sem v Romuniji tudi pri prisilni industrializaciji in ta, to predavanje, ki sem ga pripravil v PowerPointu, obravnava deindustrializacijo v nasprotju z industrializacijo in z vzpostavljanjem storitev. In Dolgo sem delal tudi na področju planskega gospodarstva. Zaradi tega zgodovinskega incidenta 20-30 let smo poskušali državo zelo močno industrializirati in smo potem storili nekaj tudi velikih napak, ki so predstavljene v mojem referatu mm, v diagramu. Vendar te zmote, ki so Eh, bile storjene v Evropi, so povezane tudi z našimi strategijami in iz tega se moramo seveda tudi naučiti, tako da jih ne bomo ponavljali in sicer eh, gre za izgubo nad položajem, izgubo nad gospodarstvom. Torej, če izgubimo nadzor, to lahko vodi do tega, da nastane sistem, ki ni več sistem menjave oziroma sistem uh, sive ekonomije. Torej, eh, tudi danes se spet govori o petletnih načrtih, tako kot je bilo prej. Komunikacija med različnimi področji v Evropi naj bi potekala tako, da ne bo uh, eh, primankovalo informacij in da ne bo uh, v tem omrežju preveč napačnih informacij. 1989. leta je, eh, 1989. leto je, je zareza in po 1989. letu se odpira za mnoge evropske države novo poglavje celotna komunistična industrializacija, to naj bi nadomestili, prejšnjo industrializacijo naj bi nadomestili z tržnim gospodarstvom, ne da bi to eh, vnaprej uh, natančno opredelili in tradicije, ki smo jim sledili prej in ki material, ki smo ga uporabljali, vse to ni bilo več uh, pravilno uporabljeno. In nastali so procesi, Eh, ki so vodili do velike brezposelnosti, tudi eh, gospodarski zaton, eh, industrija doma je doživela hud upad in seveda tudi eh, velike težave v eh, plačilnih bilancah za Evropo. je bil ta scenarij nekaj, kar smo konkretno doživeli. In v določenih območjih je to vodilo do gospodarskega kaosa. In to je pač temeljilo na ideji, da naj se podpira in spodbuja predvsem kapital. In doživel sem, kako nastane kapital v določenih družbah. Torej, ta kapital ki se množi na napačnih temeljih in to se dogaja tudi še danes. In pri tem, na to moramo paziti pri oblikovanju strategij, tako da ne bo spet slepa ulica. Kanibalistična privatizacija je ponekod uh, povzročila velike težave. Demokratizacijski procesi, ki jih je spodbudil Brusel, so uh, tudi uh, vodili do tega, da so se stvari tudi izboljšale. Torej, za našo razpravo želim um, sprožiti nekaj idej in poskušamo seveda tudi odgovoriti na nekatera vprašanja. Ena, eno je, kaj storiti s intelektualno lastino in tu, tu sem pri Kalatravi in njegovem geniju. Kako ščitimo inovacijsko moč v Evropi, od katere je odvisno vse v industriji. Ne smemo narediti napak, ki so jih delali nekateri v Evropi. Kakšna je standardizacija? Eh, kakšne učinkovite gospodarske vire imamo na razpolago, da bi dobili boj za naravne vire? In kako zgleda z, z varnostjo, ki jo potrebujemo um, pri surovinah, torej za zanesljivo preskrbo z surovinami. E, tudi zato sem pripravil diagram, kjer predstavljam trenutke us, uspeha v uh, industrializaciji in jih primerjam tudi z neuspehom, ki uh, so ga zabeležili ponekud v Evropi. Mislim, da bi se morali potruditi, da oblikujemo javni sektor tako, da sta izvana pionirstvo in nacionalni ponos. Se pravi, da spodbujati k dobremu upravljanju v državi, k konsolidaciji in da eh, preidemo iz boksa na balet. Eh, Torej, predstavniki sindikatov so na drugi strani, jaz sem tu bolj govorim za podjetnike v Romuniji. To pa ne pomeni, da ni dialog tisto, kar je najpomembnejše. Torej, uspeh v industrializaciji je možen samo s ustreznim dialogom. In če eh, izminjamo izkušnje, ki jih imamo. Gre seveda za izmenjavo z eh, Evropo in to naj bi krepilo podjetništvo doma. Torej, moramo postati veliko bolj, eh, moramo razviti podjetniški duh. In to je osebovano seveda tudi v pisnem gradivu, ki sem ga pripravil. In tudi poročevalec v svojem poročilu opozarja na to. In zelo se zauzimam za industrializacijo v Evropi. Ne smemo ponavljati majhnih napak v naši zgodovini eh, industrija bo zagotovila uspeh. Če bomo imeli dobro industrijo, bomo imeli tudi dobre storitve. Torej, ta eh, industrijska moč je pomembna za celoten razvoj. Najlepša hvala, to je perspektiva iz nove države članice. In še enkrat svarilo, da je treba ukrepe oblikovati tako, da so konsistentni. Tudi o tem bomo seveda še razpravljali. Tretji pa je Rainer Grishammer, ki je iz nemškega think tanka, iz okoljskega inštituta, ökoinstitut. Ta eh, inštitut je pred nekaj dnevi dobil najuglednejšo okoljsko nagrado v Evropi za uh, večletno delo v tem možganskem trustu in mislim, da bomo tudi sedaj slišali še nove ideje in spodbude za našo razpravo. Hvala. Hvala za uvod, gospod eh, predsedujoči, gospe in gospodje poslanci. Torej, novo, nova spor, sporočilo komisije je seveda zelo zanimivo. Zanimiv pristop, ki vsebuje posamezne vidike in um, govori tudi o interdisciplinarnosti, o integraciji različnih političnih področji, to je napredek. Um, sam se bom osredotočil predvsem na to, kaj je treba še dodatno spremeniti. Najprej vprašanje, zakaj se to sporočilo imenuje integrated um, industrial policy in ne sustainable policy industri industrial policy. To je seveda star konflikt ali domnevni konflikt med konkurenčnostjo in trajnostjo. Postavlja se seveda tudi vprašanje, kje so ti konflikti. In to je nekaj, kar manjka v to, tem sporočilu in tudi v izvajanju. In sicer jasna analiza, ki naj bi trajnost in konkurenčnost si nasprotovali. To naj bi bilo, ja, bi bilo jasno izpostavljeno in to je treba tudi tako poimenovati in treba je povedati, na katerih področjih dosedanje industrijske politike eh, ta ni bila trajnostno usmerjena. In mislim, da je treba bolj poudariti, kdo so tisti, ki pridobijo in tisti, ki izgubijo pri industrijski politiki. In tega vprašanja ne smemo zamenjati s tradicionalnimi in novimi industrijami. Seveda se bo tradicionalna industrija na mnogih področjih ohranila, ne da bi se spremenila in to je tudi dobro, ponekod se bo v nekaterih sektorjih se bo spremenila, vendar treba je povdariti, kje so izgubarji in kakšne, kakšni so eh, prehodni aranžmaji za te izgubarje. Gospod Lange je že povdaril, da bi bilo zaželeno, če bi cilje, navid, eh, če bi cilje eh, poimenovali bolj jasno in konkretno in če bi tudi predvideli, spremljanje izvajanja teh ukrepov, tudi ideja, da bi od vsega začetka ustanovili delovno skupino, ki bi podpirala izvajanje te eh, politike, je zelo dobra ideja in tudi spremljala doseganje ciljev. Uh, Torej, v dokumentu komisije je govora o zelo različnih eh, vidikih in to je deloma tudi zelo dobro izdelano, vendar iz našega vidika manjka opis celotnega sistema, torej medsebojnih medsebojnega prepletanja različnih okvirnih pogojev, ki omogočajo uspeh industrijske politike. Praktičen primer za mano, vidite ta lep zaslon s, uh, eh, eh, torej s PowerPointom, to je dobra tehnologija, ampak večina v tej dvorani tega ne more spremljati, zato ker je ta zaslon pač premajhen. In to je tipičen primer, kako se lahko sicer uvede določena tehnologija, vendar se pri tem pozabi na odločilne okvirne pogoje. Dobra industrijska politika potrebuje tudi ustrezne državne okvirne pogoje in razen tega uh, celo vrsto drugih elementov, ki podpirajo inovacije. Industrijsko politiko moramo razumeti kot eh, inovacijo, sistemsko inovacijo. In tu gre na eni strani za cilje, za tržne pogoje, potem za državne predpise, za infrastrukture, za razvijanje novih tehnologij in izdelkov in seveda je vse odvisno tudi od ozaveščanja eh, potrošnikov in tudi od ravnanja potrošnikov. Pomembno je, da je industrijska politika EU in države bolj jasna. Torej potrebujemo jasno strategijo in tudi časovnico z cilji, ki jih želimo doseči 2020 in 2050. Razen tega bi povdaril, da je to treba izvajati na različnih ravnih. Treba je na eni strani se posvetiti makroravni in to je v sporočilu tudi dobro eh, narejeno, potem treba je tudi eh, upoštevati panoge, torej to panožno raven ampak to je že malo manj dobro izdelano v tem sporočilu. Potem treba je oblikovati tudi zahteve za posamezne sektorje in potrebni so interdisciplinarni pristopi. To pa v tem dokumentu sploh ni vsebovano in razen tega je treba obravnavati tudi mikroraven in tudi vprašanje potrošnikov. Kar zadeva okvirne pogoje, želim navesti še en primer. V Nemčiji imamo v Marburgu, v majhnem univerzitetnem mestu, zanimivo razpravo, kajti mestni svet je sklenil, da naj bi vsa podjetja, nova poslopja imela termično solarno napravo. In začela se je veliko razprava o tem. Vsi strokovnjaki vedo, da je to pač zelo eh, ustrezen korak uh, iz okoljskega vidika, ampak kljub temu nekateri pravijo, da gre za ekodiktaturo, če predpišeš, ko opremo poslopi, ampak jaz bi rekel, to ni ekodiktatura, to je industrijska politika, kajti to je smiselno iz okoljskega vidika, iz vidika nacionalne ekonomije. To je dobro za potrošnike in ustvarja ogromno, veliko delovnih mest, predvsem pri MSP-jih. Ampak o takih okvirnih pogojih je treba bolj intenzivno razpravljati. V drugem delu želim poudariti nekaj vidikov, ki smo jih identificiral na različnih ravnih inovacij. O prvi zadevi smo razpravljali že večkrat in sicer, da je treba jasno formulirati cilje najprej za leto 2020 in torej ne samo, da je treba identificirati cilje, temveč tudi poti. Poti so seveda lahko tudi odprte in cilje se lahko tudi še v teku časa preveri. Druga stvar so tržni pogoji in tu smo bili zelo presenečeni, da dokument sploh ne omenja povpraševanja. Industrijska politika ni samo ponudba, temveč eh, na drugi strani je potrebno tudi povpraševanje. Eh, torej tudi o eh, javnih naročilih se očitno ni razmišljalo pri pripravi dokumenta, kot da tega ne bi bilo. Mogoče so mislili, dobro, to nima nič eh, opraviti z industrijo, ampak javna naročila bistveno vplivajo na trg in na povpraševanje. In če se to pozabi v tako velikem domačem, na tako velikem domačem trgu, kot je EU, je to pač eh, hudo napačno. Eh, pri državnih okvirnih pogojih bi se morali osredotočiti predvsem na predpise, zakone, ki čim prej ustvarijo tudi trg, trge. Kajti industrijska politika in nove tehnologije so uspešne, če jih je možno čim prej testirati na domačem trgu. Ne boste uspešni, če boste proizvajali in delali samo za tuje trge. četrta točka. Seveda potrebujemo jasne cilje za tehnologije in malo sem razočaran, da, v, da se v tem dokumentu govori o ključnih tehnologijah, da pa se okoljske tehnologije omenjajo samo v nekem stavku obrobu. Uh, Druga točka, ki jo želim omeniti in ki je zelo pomembna za uspeh industrijske politike, je ta, da se ne skrajša samo čas, dokler proizvod ne pride na trg. To je bil klasični očitek evropski industriji, da je sicer zelo dobra pri patentih, da pa čas, dokler izdelek pride na trg v primerjavi z japonsko ali kitajsko industrijo, da je ta čas predolg. Vendar v zadnjih desetih letih se soočamo z drugim veliko večjim problemom in sicer, da novih izdelkov, tehnoloških izdelkov ne moreš prodati. Imamo energetsko učinkovite izdelke, ki pa jih potrošniki ne kupujejo. In to je seveda tudi uh, ovira za industrijo. Industrija ne razvija zadev, ki se potem ne prodajajo, zato je treba najti nove poti in to me že eh, pripelje k naslednji točki. Če želimo prodajati nove izdelke, trajnostne izdelke, moramo seveda eh, tudi eh, izvajati ustrezno ozaveščanje in to ne samo z majhnimi proračuni in s tem, da se izvajajo nacionalne kampanje, temveč potrebne so vse evropske kampanje in več denarja za to. Treba je promovirati evropske eh, produkte, ki so us uspešnice na trgu. Želim zaključiti z naslednjim in to gre zdaj v smer infrastrukture. Če si ogledamo načrtovani razvoj za naslednjih 10-20 20 let, se razpravlja o popolno novi infrastrukturi proizvodne energije, o novi generaciji avtomobilov z novimi infrastrukturami, naprimer električni avtomobili, in tudi nova usmeritev eh, celotnega področja gradnje poslopi. In te spremembe v infrastrukturah se sedaj začenjajo in v mnogih državah je veliko protestov proti spremembam infrastrukture. In sicer gre za proteste, ki bodo za, za vla, eh, eh, privedli do tega, da bo prišlo eh, do zakasnitev dve do tri leti. In treba je za dve do tri leti. In to tudi slabo vpliva na evropsko industrijsko politiko. Torej pomembno je povdariti, da ne gre zdaj za uh, okoljske aktiviste, jaz ne mislim na nje. Če si ogledamo, kdo uh, v, je aktivn v teh državljanskih pobudah proti um, črpalnim elektrarnam ali naprimer proti izgradni eh, tretjega tira uh, v Porenju, potem so to bivši podjetniki, uh, odvetniki, uh, vodje marketinških agencij in tako naprej. To je čisto druga klientela, druge stranke in klasičen primer. Uh, evropske železnice naj bi um, izgradili. Švicari so sedaj prebili uh, torej cel za predar in evropska železnica bo zatem zaostala, čeprav se ve, da se bo uh, prevoz tovora na železnici v naslednjih letih povečal za 100 uh, e, odstotkov in zato moramo seveda tudi spremeniti pristop uh, do vsega tega in s tem želim zaključiti. Hvala lepa. Še enkrat jasna izjava, da je moderna industrijska politika odvisna tudi od tega, ali jo bodo sprejemali ljudje in da moramo razmišljati tudi v tej smeri. Zadnji dve predavanji prihajata strani socialnih partnerjev, strani tistih, ki pravzaprav oblikujejo um, industrijo. Govorim o zvezah eh, delojemalcev, o sindikatih. Vesel sem, da je z nami Judith Kirton Darling iz EMF, ki bo govorila iz perspektive ene izmed največjih uh, sindikalnih uh, zvez uh, in sicer strani Govorila bo z vidika sindikatov. Hvala lepa in lepo zdrav vsem skupaj. Najprej bi se želela zahvaliti vašemu odboru, da ste povabili Zvezo evropskih železarjev, zato da bomo lahko predstavili naše vidike o integrirani industrijski politiki za prihodnost. Uh, Eh, to je odziv tako na poročilo parlamenta, kakor tudi na sporočilo komisije. Se pravi, ta predstavitev je bila organizirana o pravem trenutku. Ne povem, da ne samo v imenu IMF-a, e ampak eh, tudi drugih partnerjev smo oblikovali koordiniran pristop za eh, rudarski sektor, za sektor tekstila in pa usnja. Eh, vse skupaj, vsi skupaj smo sodelovali z komisijo pred objavljenega sporočila. Pred objavo sporočila smo predstavili to, kar smatramo za vidik delodajalcev, ko gre za industrijsko agendo Evropske unije. Za nas je bistveno vprašanje naslednje. Evropska unija mora varovati svoje ambicije, eh, ambicije, če želi ohraniti svojo industrijo. Ekonomska kriza je pokazala pomembnost eh, industrijske infrastrukture v Evropi. Eh, pokazala je tudi eh, neveljavo ideje, da je gospodarstvo lahko nekaj, kar lahko temeli samo na storitvah. Ne, potrebujemo uravnoteženo gospodarstvo, ki bo temeljilo tako na storitvah, kakor tudi na industriji. Do sedaj smo slišali predvsem veliko govorov. Pričakujemo pa, kakšni bodo konkretni predlogi za temi govori. Evropska industrijska politika mora skušati predvidevati in upravljati spremembe, ki jih predstavlja transformacija evropskega gospodarstva v neko energetsko učinkovito eh, gospodarstvo, trajnostno gospodarstvo z učinkovitimi viri. Ta transformacija pa mora potekati na socialno odgovoren način. To bo seveda zahtevalo dodatne finance, dodatne eh, regulativne inštrumente, ne smemo vsega skupaj prepustiti trgom. Vse skupaj mora temeljiti na, jasne, na jasni socialni in pa investicijski politiki. Kar se tiče naložb, EMF je pozdravilo eh, novo sporočilo, pozdravljamo tudi poročilo Bernda Langeja, veliko je dobrih predlogov, predlogov za kakršne smo se borili tudi mi že dolgo. Miselnega pomena je, da Evropa poskrbi za diferencirano industrijo, ki bo lahko jamčila za delovna mesta dobre kakovosti, uh, ki bo lahko delavcem ponudila dolgoročno perspektivo zaposlenosti eh, in pa ki bo ustvarjala tudi dodano vrednost evropskega gospodarstva. Pa še nekaj je zanimivo za nas in je tudi pozitivni element iz obeh poročil in pa sporočila. Eh, in sicer govorim o ideji, da je industrija tudi del odgovora na nove izzive ko gre za pojave, kot je starajoča se družba, ko gre za novo, nove potrebe na področju sociale in pa zdravstva. Pozdravljamo kontinuiteto političnega procesa. Eh, tukaj govorim tako o horizontalni, kako tudi o sektorski agendi in pa pozdravljamo tudi idejo o izvajanju posebnih akcijskih načrtov za posamezne sektorje. Na ta način bo lahko industrijska politika še vedno del odločitev, ki se sprejemajo v Evropo. IMF je razvil veliko izkušenj na celi vrsti industrijskih področji. Eh, tukaj govorim o ladjedelništvu, o eh, avtomobilski industriji, govorim tudi o tehnoloških platformah. Vse to so konkretne in pa pozitivne politike, ki jih je potrebno še nadaljne razviti. Pozdravljamo tudi to, da se v sporočilu in pa poročilu omenja vsega, spoznanje, da je potrebno vključiti vse sektore, da je potrebno na industrijo gledati kot na nekaj cel, celovitega. Eh, in eh, da govorimo o pristopu dobavne verige. Ne moramo govoriti samo o, strate, o strateških pristopih, brez razpisi ogledali tudi to dobavno verigo, ki hrani industrije. Gre torej za integrirano politiko, to lahko pozdravimo. Ta integrirana politika pa bi morala pripeljati do ambicioznih naložbenih programov. Eh, vidimo tudi, kaj je predlagal uh, Werner Lange in pa strokovna skupina za industrijsko politiko. Uh, z vsemi temi telesi bomo lahko poskrbeli za integriran pristop k razvoju industrijske politike. Torej, povedala sem, kaj pozdravljamo, kaj smatramo za pozitivno. Jasno pa je, da imamo tudi določene zahteve, uh, Eh, oziroma odzive na pomankljivosti iz poročila in pa sporočila. Eh, najprej, to je sicer bilo nakratko že omenjeno, In sicer industrijska politika mora biti povezana z makroekonomsko politiko. Govorimo o ambiciozni industrijski politiki na Evropski uniji, eh, istočasno pa govorimo o varčevalnih ukrepih na nacionalni ravni in to se zdi, da je nekakšno protislovje. Eh, če želimo koherentno agendo, dosledno agendo, moramo to dvoje združiti. Tukaj pozdravljamo nove predloge financiranja, kakor naprimer eh, euroobveznice za infrastrukturne investicije in tako naprej. Vendar pa vrčevalni ukrepi bodo marsikatero naložbo razvednotili in to za nas predstavlja veliko diple, eh, dilemo. Potrebujemo integri, integrirano fiskalno in pa proračunsko politiko, tako na evropski, kakor tudi na nacionalni ravni. Potrebujemo jasne strategije za naložbe. Uh, in uh, ne samo z uh, vidika Evropskega mednarodnega sklada, ampak tudi ze strani sindikalnih združen. Mislim, da potrebujemo davek na transakcije. To bi poskrbelo za bolj, bolj trajnostni model gospodarstva v Evropi. To je torej neka širša slika, ko govorimo o industrijski politiki in pa varčevalni politiki. Um, ehm, najšipkejša točka iz poročila pa se nam zdi naslednje. Za nas ni industrijske politike na evropski ali nacionalni ravni, ki bi lahko bila uspešna, če ne bomo imeli močne evropske Eh, močne socialne politike v Evropi, če ne bodo vključeni tudi delavci in sindikati. Agenda komisije se osredotoča na konkurenčnost in pa trajnostni razvoj, ampak moramo se spomniti na to, da obstajajo tri stebri trajnostnega razvoja. Eh, okoljski, gospodarski in pa ključnega pomena predvsem socialni steber. To, ta tretji steber do sedaj pogrešamo. Eh, pogosto se zgodi, da konkurenčnost eh, predstavlja pritisk na plače, na delovne pogoje in da to zmanjša oziroma eh, slabša socialne pogoje v Evropi. Moramo se osredotočiti tako na socialne kakovosti, kakor tudi na okoljske in pa gospodarske. Ne smemo spodkopavati delovnih pogojev, kupne moči in pa s tem zmanjševati popraševanja, notranjega popraševanja. To je ena izmed glavnih šipkih točk pri nekaterih politikah, ki so bile razvite na evropski ravni. In tukaj se vračam na točko, ki sem jo omenila prej. Torej, vse skupaj je potrebno povezati z javnimi naročili, vse skupaj je potrebno odpreti tudi trge. Eh, inovativnim proizvodom. Potrebujemo močno socialno razsežnost industrijskih politik, zato da bi lahko poskrbeli za socialno vključenost in pa da bi se borili proti socialnim problemom zaradi gospodarske krize. To pomeni, da potrebujemo nova pravila za delavce, eh, vse skupaj mora biti socialno odgovorno. Pozdravljamo napoved novega socialnega partnerja oziroma posvetovanja o tem. potrebujemo verodostojno vseživljensko učenje, tako da bomo lahko branili pravice posameznikov do usposabljanja in pa izobraževanja. Samo na ta način bomo lahko premustili vrzeli, ki obstajajo v industrijski in pa gospodarski politiki. Temu do sedaj še nismo posvetili dovolj pozornosti. Eh, imeti moramo močno industrijo, vendar pa krati moramo imeti tudi usposobljene delavce, ki bodo lahko delali v teh industrijah. Potrebujemo aktivno politiko za delovne trge, vključiti moramo vse kategorije delavcev, ne glede na pogodbe in potrebujemo spodbujanje socialne in pa gospodarske varnosti. trenutna politika. Um, prožne varnosti se nam ne zdi zadostna. In evropski trg ima velike potencijale za spodbujanje novih proizvodov, novih, novih storitev, ampak obstoječa naravnovesja in pa spodkopavanje socialnih pravic omejujejo potencijal trajnostnega razvoja v celotni Evropski uniji. Um, Mi kot eh, predstavniki železarske industrije nasprotujemo temu, da bi globalizacijo in pa rekonstrukcijo izrabljali za to, da bi ustvarjali konkurenco med posameznimi regijami, delavci eh, in eh, želimo se boriti proti dumpingu. Vsem tem je potrebno govoriti pri oblikovanju evropske industrijske politike tudi vlade včasih izigravajo druge, druga drugo, tudi regije, tudi regionalna politika je ključnega pomena, ko gre za razvoj evropske industrijske politike. Seveda potrebujemo tudi vključenost delavcev na vseh ravneh, tako na evropski ravni skozi sodelovanje v platformah, v tehnoloških platformah, in tako naprej. Uh, to se mora dogajati tudi na sektorski ravni in pa na podjetniški ravni. Vključenost delavcev je ključnega pomena. Uh, tudi socialni dialog je bistvenega pomena. Vesela sem, da je romunski kolega to omenil. To je nekaj, kar ne bi smelo potekati samo v obdobju rekonstrukcije. To mora biti uh, temeljni kamen sistema, tako da bomo lahko zagotovili, da ko pride do rekonstrukcije, že obstaja potrebno zaupanje med delodajalci in pa delojemalci, tako da bo rekonstrukcija socialno odgovorna. Moramo se tudi uh, ogledati postopke združevanj in pa prevzemov. Uh, tako da bomo tudi tukaj lahko zagotovili vključenost delavcev in pa potreben nadzor. Podala sem kar nekaj sporočil, ampak naj bo glavno to, da je socialna dimenzija industrijske politike trenutno prešipka za to, da bi se lahko odzivali na zahteve, ki obstajajo. Mi še želimo resnično transformacijo evropske industrije, evropskega gospodarstva, tako da bo ta model postal bolj trajnosten. Pa še na nekaj točk bi se želela osredotočiti. Uh, spremljamo energetsko politiko in pa politiko surovin. To ima pomemben vpliv na industrijo. Rastoče cene energije in istočasno padajoče naložbe v energetsko infrastrukturo, to predstavlja enega izmed glavnih izzivov, ko gre za trajnostni razvoj industrijske politike. Zato, da bi na tem področju podali nekaj konkretnih ukrepov, se zauzemamo za Evropski organ za energetiko, ki bi združila različna telesa na področju energije eh, skupaj s predstavniki iz eh, infrastrukture, skupaj z socialnimi partnerji. Na ta način bi lahko zagotovili, da bi naložbene načrte izvajali v skladu z eh, evropskimi agendami. Kar se tiče surovin, pričakujemo predlog komisije o surovinah. Ena izmed pomankljivosti, ki do sedaj ni bila upoštevana, so špekulacije na trgu blaga, ki še zaostrujejo položaj posameznih industrij. Kar se tiče inovacijske politike, o tem je bilo že veliko povedanega, tako da se ne bom spuščala v podrobnosti. Želeli bi si širšo definicijo inovacijske politike, želeli bi si, da bi ta definicija vključila eh, tudi eh, delavcev V tem smislu bi želeli podati konkreten predlog. Mislim, da bi morali dati nove pristojnosti Evropskemu inštitutu za inovacije in tehnologijo, eh, torej da bi se lahko ta inštitut osredotočal na socialni vidik inovacijske politike. Kar se tiče tehnične inovacije, eh, cilj treh odstotkov ostaja in upamo, da bodo razvite nadaljne politike na evropski ravni za to, da bi lahko izboljšali zmogljivost eh, regij, ki zaostajajo in da bi maksimizirali potencijale novih držav članic na tem področju. In ne na zadnje, kar se tiče sektorske transformacije industrije, pozdravljamo zavezo, da se ohrani močno agendo industrijske politike. Potrebno se skupaj pogledati strani centralnih uh, proizvodnih industrij in pa dobavne verige. Uh, če bomo vse to poštevali, bomo lahko dobili izvedljive agende. Uh, E- tehnologije za obnovljivo energijo, za recikliranje, vse to lahko ima pomembno ulogo, ko gre za energijsko učinkovitost, vendar pa nove tehnologije ne bodo obstajale, če ne bomo upoštevali tudi proizvodov iz tradicionalnih industrijskih sektorjev brez tega ne gre. Zato je bistvenega pomena, da se industrijska politika odzova, od, odziva na strukturne spremembe. Na ta način se bomo lahko izognili tekmovanju med regijami in pa industrijami. Potrebno je poskrbeti za to, da bodo naše vrednote resnično evropske in da ne bodo prevladovale nad nacionalnimi interesi. Želimo si odigrati aktivno vlogo v tem procesu in uh, tukaj govorimo predvsem o notranji agendi za industrijsko politiko. Želimo pa si, da bi se Evropska unija na enak način predstavljala tudi zune svojih vrednot meja. Če želimo biti dosledni znotraj naših meja, moramo biti dosledni tudi zunaj naših meja. To pomeni, da moramo spoštovati okoljske standarde, ko gre za sklepanje sporozumov s tretjimi državami, za odgovorne investicije v tretjih državah, da poskrbimo za primerno obnašanje podjetij v naši dobavni industriji, eh, naši dobavni verigi. Uh, in pa poskrbiti tudi za to, da se upoštevajo socialni vidiki. S tem sem predstavila vidik železarske industrije evropskih sindikatov in veselimo se tega, da bi lahko tudi v prihodnosti odigrali aktivno vlogo pri oblikovanju evropske industrijske politike. Ja, ganz herzlichen dank. Hvala lepa. Hvala lepa za to, da ste ponudili vašo aktivno vlogo in da ste nas opozorili na to, ki bi lahko še razširili naša stališča. Veselim se tudi zadnjega govornika, gospoda Van Slotena. Um, on je predstavnik Cefika, predstavnik kemične industrije v Evropi. Kemijska industrija je prisotna vse povsod zato je to industrija ključnega pomena za naše evropsko gospodarstvo. Gospod van Sloten, imate besedo. Gospe in gospode, člani parlamenta, najprej bi se rad zahvalil odboru ITRE, da ste mi dali priložnost in da bi lahko predstavil stališče kemične industrije in industrijske politike. Celoten Promet leta 2009 je bil 450 milijard evrov, trgovinski presežek je bil 42 milijard evrov in vse skupaj 1,2 milijona zaposlenih pomeni, da evropska kemična industrija danes predstavlja svetovnega voditelja, ki predstavlja 24 odstotkov svetovne prodaje na, v tem sektorju. Vprašanje pa je za prihodnost, kje bo naše mesto v prihodnosti, ali bomo ostali na tem prvem mestu. Vse veste, da je kemična industrija bila močno prizadeta zaradi gospodarske krize. Sedaj počasi okrevamo in se vračamo nazaj na običajno stanje, nismo pa se še vrnili na ravni pred krizo. V našem sektorju pa smo sveno obvezani, da bomo še naprej vlagali, spostavljali nova delovna mesta v Evropi, če tudi smo za sedaj nahajamo v težkih časih. Analize konkurenčnosti so pokazali, da je evropska kemična industrija še vedno v dobrem položaju. Ne moremo pa zanemariti tega, da druge države in regije kar hitro dohitevajo, da nas hitro dohitevajo. Pred desetletjem je nas delež bil pri 32 odstotkih. Sedaj pa veliko proizvodne eh, kemikalije poteka tudi druge po svetu, vedno bolj pa se pojavljajo tudi nove regije v Aziji. Zato konkurenčnost in konkurenčnost za naložbe poteka na svetovni ravni. Čeprav je se pravi naše prvo mesto stalno postavljeno pod uh, vprašaj zaradi teh novih uh, sil, bo, smo spostavljeni močnemu pritiskom zaradi pravne ureditve, naprimer izvajanje zakonodaje, kot so uh, REACH, Globally Harmonized Systems, sistem tekmovanja z emisijami. Uh, Eh, direktiva o industrijskih emisijah, okvirna direktiva o vodah in tako naprej. Obvezani smo izvajati ta zakonodajni okvir, ampak kljub temu pozivamo, da se prizna številne težave, s katerimi se soočajo tisoči majhnih in srednjih podjetij v kemičnem sektorju v Evropi. Zato imajo številna podjetja zaradi svoje velikosti omejena vira, vire in zaradi tega zelo težko izpolnjujejo vedno večje število eh, pravil in zakonodaje. Bolj so občutljivi zaradi stroškov in tudi administrativnih bremeni, kar pomeni, da so soočeni številnimi problemi. Na nazadnje se mora kemična industrija od, uh, odzvati na vedno večje po, pozive k pove, večji uporabi obnovljivih uh, polproizvodov in temu, da bi njeni proizvodi postali bolj zeleni in da bi postvarjali manjši oblikov otis. Zato Pozdravljamo ta pristop v sporočilu komisije in tudi v okvirnem poročilu gospoda Langa in posebno pozornost, ki je namenjena na obeh dokumentih, stališču oziroma položaju majhnih in velikih podjetij Evropa, mora okrepiti svojo široko, zdravo in dobičkonosno industrijsko osnovo, ki bo pokrila celotno vrednotno verigo od temeljnih uh, sektorjev do sofisti sofisticiranih proizvodov. Samo na takšen način bomo lahko ustvarili bogatstva in delovna mesta, ki so potrebna za ohranjanje naše blaginje. Evropa ne bi smela na novo ustanavljati gospodarstva, ampak bi morala še naprej slediti in, in temeljiti na obstoječih uspešnih temeljih, ki jih označujejo močni in med seboj povezani industrijski grosti. Evropske institucije in zasebni sektor lahko in morajo tesneje sodelovati, da bi zagotovili prihodnost evropske industrijske osnove, ki je teme za blagino in vzdržnost oziroma trajnost. Za CEFIK je najpomembnejša prioriteta za industrijsko politiko krepitev in razvoj konkurenčne, povezane in bolj trajne ekonomije oziroma gospodarstva. Kemična industrija je visoko specializiran sektor in lahko odigra pomembno vlogo v razvoju za rešitve za številne izzive, kot so energija, podnebne spremembe, učinkovita raba verov. Mi, mi povdarjamo potrebo po resnično celoviti in uh, trajni industrijski politiki v EU. Ta politika ne bi smela imeti neke intervencionistične narave, ampak bi morala vzpostavljati bolj ugodne pogoje, v kateri bi se industrija lahko razvijala. Industrijska politika je dosti več kot pa politike, ki direktno vplivajo na konkurenčnost industrije, kot so naprimer konkurenčnost in pa inovacijska politika zadeva tudi določene vidike drugih politik, kot so naprimer energija, okolje, pre, eh, promet in trgovinska politika. Cefi se to podpira, eh, da to, da je komisija v svojem sporočilu in tudi gospod Laga v svojem poročilu, so ob, obe, oboji priznali to. Druga pomembna točka evropske kemične industrije pa je integracija, njena vključenost v raziskave in inovacije. Uh, vključno z, s tem povezano verigo vrednot. Te temelijo na znanju in se nahajajo v številnih eh, lokacijah, zaradi tega tega ne smemo zamešati z proizvodnimi grozdi. Ti eh, posebni grozdi in pa mreže inovacij niso omejene zgolj na kemično industrijo, ampak povezujejo številne druge eh, panoge. Skozi nove materijale in procese kemične industrije izpostavljamo temelje za inovacije in trajnost in to ne samo za naš sektor, ampak tudi za uh, naše stranke in oziroma naše um, podizvajalce. Z drugimi besedami, kemična industrija je v osrčju trajnosti v Evropi. Glede inovacije lahko pozitivno gledamo na to. Skupaj z organi mi pozdravljamo celovito definicijo inovacij v poročilu gospoda Langeja in priznanje, da vse pobude, ki podpirajo inovacije, morajo pokriti celotno verigo procesov in dodati vrednost. Ravno tako obstajajo številni pozitivni elementi v sporočilu komisije o inovacijski uniji, kar je dober in pogumen začetek podarjamo potrebo, da bi morali inovacije začeti in jih podpreti tako, politi, tako politično kot finančno na številnih ključnih segmentih eh, verige vrednot hkrati. Vse bodoče politike bi morale pomagati spodbuditi to verigo vrednot, naprimer zahteve po inovativnih stavbah ne bi smele zgolj obravnavati oziroma zadevati gradbeništvo, ampak tudi zagotoviti spodbude vseh, vsem ostalim v verigi. Vsi bi morali se sedati ta cilj, da bi pospešili uh, svoje uh, ustvarjanje na tem področju. Skoraj da vsa ta partnerstva na področju inovacij znotraj inovi, Unije inovacij govorijo, da bi morale se posvetovati z vsemi sektorji, ne zgolj z enim sektorjem, kajti inovacije so del verige in vsi elementi, vsi, eh, vsi delci morajo biti močni. En primer je naprimer uh, eh, tudi ta, da, moramo, da moramo imeti pomembnejšo vlogo. Naprimer, mi smo tudi, uh, imamo vlogo neke vodje v verigi, naprimer v programih, kot so Water Efficient Europe, Smart Cities, torej pametna mesta in tudi trajne proizvodnje. Na takšen način bomo lahko preko konkretnih predlogov in ukrepov to dosegli, hkrati pa bomo lahko tudi sodelovali kot člani v visokih uh, organih v teh inovativnih partnerstv. Rekel sem tudi, da potrebujemo ustrezne spretnosti. Uh, Dve pomembni študiji, ki so jih izvedli komisija, eno pa SEFIK, sta analizirali bodoče potrebe po spretnostih za delovno mesto v kemični industriji. Obe študiji sta pokazali potrebo, da posodobimo uh, učni načrt na različnih področjih, kot so pravice intelektualne lasnine, finance in, in komunikacije priporočila Sefika temelijo na povratnih informacijah od najpomembnejših eh, izdelovalcev strategij v podjetjih v kemični industriji, ki smo jih sedaj prvič vprašali naj eh, opredelijo njihove potrebe po spretnosti za izvajanje inovacij v prihodnih letih. Ta seznam želja je trenutno predmet razprav v šolstvu in tudi v akademskih krogih, kako bi jih torej bolje vključili v učne načrte in usposabljanje obstoječe delovne sile. To je bistvenega pomena za našo industrijo. Potrebujemo visoko sposobljeno delovno silo, ki bo delovala na različnih sektorjih oziroma različnih področjih in se tako lahko soočila z inovacijami, jih pospešila in tudi postala bolj konkurenčna na svetovnem trgu. Mednarodno leto eh, kemi, kemične industrije leta 2011, ki je organizirano znotraj EU-PAK in poslušnih narodov, bo o, eh, okrepilo ta dialog med univerzami in podjetjami in spodbudilo privlačnost kemične industrije in pa kemije za nove mlade talente in Evropa mora pri tem igrati pomembno vlogo in podpreti to pobudo. Kemična industrija veliko svoje konkurenčnosti dobi ravno eh, zaradi teh svojih eh, proizvodnih grozdov. Zato v SEFIKO menimo, da moramo izboljšati logistično učinkovitost v teh grozdih in jih tudi med sabo povezati. Spostaviti bi morali posebno platformo, ki bi zagotovila učinkovito sodelovanje med industrijo in lokalnimi organi. To je nujno potrebno. Čeprav obstajajo nekatere izolirane lokalne pobude, s katerimi želijo ukrepiti sodelovanje med grozdi, zaenkrat, če nimamo sistematičnega pristopa na evropski ravni, s katerim bi izboljšali infrastrukturo znotraj in med grozdi po vsej evropski mreži kemičnih grozdov. Spostavitev takšne platforme bi zato morali spodbujati z neko panevropsko platformo grozdo in z vključitvijo vseh različnih deležnikov, s tem, da bi vključili posamezne pobude pod enotnim pokrovom. Mi menimo, da so se ti videki nezadosno obravnavali v sporočilu komisije. Boljša uh, pravna ureditev in pa izboljšanje presoje vplivov, vse to so otipljivi cilji, ampak zaenkrat še vedno obstajajo zgolj sanje industrija se mora soočati z celo goro zakonodajnih tekstov. Še vedno imamo preveč nedoslednosti in premalo usklajevanja med posameznimi zakonodajnimi teksti. Ravno tako se tudi, tudi izvajanje država članicah neenako. Predlagano uh, primeri, uh, do, preverjane uh, eh, in pa ekspozite, ocene, posebni fitness testi, vse to so dobrodošli, ampak potrebno je izvesti preverjanje na področju kakovosti za vse grozde in zakonodajo. Eh, na takšen način bomo dobili boljši pregled. Temu mora slediti tudi posvetovanje, mednarodno primerjanje, večja doslednost v predlogih, ki so povezani z zakonodajo na EU ravni in doseči moramo tudi večjo stopnjo poenostavitve. Kot so že omenili predhodniki, dostop do sorovin in pa, in pa cene na svetovnem trgu, vse to je temeljni pogoj za uspešnost evropske industrije. Zlasti za kemično industrijo, ki temelji oziroma ki je odvisna od uvoza polproizvodov in zaradi tega toliko bolj ranljiva zaradi eh, različnih izkrivljanj v cenah sorovin. Vedno več tretji držav ima zaradi tega prednost, kajti uvaze, uvaja, uvajajo številne uvo, um, umejitve pri izvozih, izvozne davščine, eh, eh, dvoč, dvojno uh, obdavčevanje in tako naprej. Evropska unija zaradi tega bi morala biti zelo pozorna na te stvari, jih spodbijati znotraj STO-ja, kjer se da in tudi to vključiti v vse prihodne sklepanje dvostranskih prostotrgovinskih sporazumov. Če je Evropa, potem mora odpraviti tudi vse uh, eh, uvire konkurenčnosti, ki jih uh, povzroča skupna kmetijska politika. Naprimer, Uh, eh, obnovljivi uh, polproizvodi, kot so oglikovodiki, bioetanol, to uvira s tem, da bi glavni temelji evropske kemične industrije postali bolj zeleni. To so stvari še slabše goriva in pa, uh, oziroma raba biomase za goriva in energijo uh, ima številno podporo z subvencijami in drugimi diskriminatornimi ukrepi. Vsi ti vedeki pomenijo, da jih mora komisija čim prej nujno obravnavati, zaenkrat jih še niso. Tudi Evropski parlament bi moral to pobliže pogledati. Uh, tudi dostop do doljivih polproizvodov na svetovnem trgu, to je en izmed temeljnih pogojev za razvoj gospodarstva, ki bi temeljilo na bioosnovi glede kritičnih surovin. Lahko kemična industrija odigra temeljno vlogo kot nekdo, ki zagotavlja rešitve s tem, ko bo razvila učinkovito uporabo in pa recikliranje v kemični industriji. Naprimer, novi procesi v industriji, ki optimizirajo rabo surovin, naprimer, tako da recikliranje zaprti zanki. Kemična industrija je lahko tudi bistvenega pomena za, pri raziskavah teh kritičnih surovin. Naprimer, učinkovita oziroma glede učinkovite rabe virov pozdravljamo eksplicitno omembo odgovorne, eh, eh, pobude odgovorne rabe eh, in pa tudi nekaterih drugih temeljnih načelov, ki izboljšujejo varnost, zdravje in pa vpliv na okolje, učinkovito rabo virov in kar čim manj odpadkov. Če želimo, da bi evropska kemična industrija še naprej močno rasla in izkoristila rast v drugih gospodarskih regah, potem mora tudi evropska trgovinska politika se usmeriti ne le zgor k temu, da bo odprla trge, ampak da bo tudi ohranila močne in učinkovite uh, inštrumente trgovinske obrambe in bo s tem obravnavala uh, nepoštene trgovinske prakse. Evropska komisija bi morala določiti cilje v. Uh, posebnem sporočilu globalne Evrope. To je tudi treba zagotoviti znotraj pogovorov v Dohi, zagotoviti realen dostop do trg za evropsko kemično industrijo, tako znotraj e OECD, kot tudi državah razvojev, tako da bomo razvili eh, poseben sektorski razvoj na področju ambicioznih kemičnih tarif. Sporedno s tem bi Evropska komisija morala poštevati to pri bilateralnih in regionalnih sporozumih, prostotrgovinskih sporozumih z državami Eh, v Aziji in Latinske Ameriki. Obžalujemo, da zaenkrat to še ni proizvedlo nekih zaželjenih rezultatov. Pomembno je spostaviti tako dobre okvirne pogoje za evropsko industrijo, kot tudi obravnavati posamezne sektorje. Priporočila skupine na visoki ravni o konkurenčnosti evropske kemične industrije predstavlja strateško agendo za področje, kot so inovacije, pravice intelektualne lasnine, boljša zakonodaja, oziroma upravljanje, energija, podnebne spremembe, logistika in trgovinska politika. CEFIK obžaluje, da zvezi s tem izvajanje teh poročil in teh še vedno ni dobro spostavljeno in pozdravljamo posebno omembo nadaljevanja tega dela tako v sporočilu komisije kot tudi v poročilu gospoda Langeja. Skupino oziroma eh, razvršene industrije v skupine v sporočilu komisije se za naš sektor ne zdi primerno. Naš sektor bo igral pomembno vlogo pri razvijanju potreb, ki so nujno potrebne, da bomo zagotovili ta prehod k gospodarstvu, ki bo nizkooglično, ki jim bo učinkovito izrabljalo vire. Ne samo zaradi svoje eh, kapacitete po inoviranju, ampak tudi zaradi tega, ker imamo takšen položaj v, v, v eh, dobavni verigi. V zvezi s tem bi rad tudi omenil posebno raziskavo oziroma razstavo, ki bo v kontekstu leta kemije eh, potekala v Berlejmo, stavbi Berlejmon julija 2011. Glede eh, tega je nujno razumeti, da preostali del evropske kemične industrije odvisen od temeljne industrije, kot so petrokemija in pa klor nadaljevanje oziroma izgradnja velikih kapacitet na Bližnem vzhodu, potem izkrivljanje cen surovin, tudi cen uh, nafte in ostalega, potem uh, izvajanje scheme trgovanja z emisijami in pa številni drugi ukrepi za s katerimi želimo uh, se lotiti uh, globalne konkurenčnosti, vse, vse to so dejavniki, ki močno vplivajo na konkurenčnost te industrije. Mi smo pripričani, da če bo industrija Eh, dober, eh, če, če bo Evropa stvari dobro zastavila, učinkovito izvajala, delovala celovito, potem bo naša industrija lahko ostala številka ena, še naprej glavno, glavno vlogo kot tista, ki omogoča večjo trajnost. Hvala lepa. Ja, ganz herzlichen. Na hvala. Tudi to je bilo zelo jasno stališče kemijske industrije, kar zadeva oblikovanje industrijske politike v Evropski uniji. Kolegice in kolegi, sedaj pa ste na vrsti vi. In lahko postavite vprašanja, podate pripombe, ob koncu pa bom potem dal besedo še enkrat eh, referendum. Kolegica Grostet je na vrsti prva. Prosim. Hvala vsem, ki so govorili za njihove prispevke. Pokazali so, kako potrebno je, da smo res dovolj ambiciozni, da bomo razvili evropsko industrijsko politiko. In bojim se, da bomo ostali zgolj pri besedah in da nam bo uspelo premostiti te ovire, tako da bomo dejansko prišli tudi od besed k dejanjem. Zato moramo bdeti nad tem. Naša evropska industrijska politika ne bo doživela isto kot izbonska strategija ali pa da ne bo do tega, da bomo imeli zgolj neko izjavo o namenu, kot je bil naprimer Kyoto za evropsko industrijsko politiko. Ali kot za to evropsko politiko do leta 2020, kar je že v bistvu del cel kup različnih litanij. Še enkrat bi se rada zahvalila za vse komentarje, za vse, kar ste povedali. Imam pa nekaj vprašanj in nekaj komentarjev. Najprej, kako bomo financirali to evropsko industrijsko politiko? Kajti, če želimo se tako močno prizadevati na tem področju in seveda to močno podpiram, se moramo lotiti podrobnosti, torej financiranje. Evropski sredstva, govorili smo o tveganem kapitalu, torej stvari je treba natančno definirati kaj naj ta Evropski sklad za tvegani kapital pomeni. Potem imamo Evropski sklad za patente. Govorili smo o Evropskem trgu za patente. Res je. Že zelo dolgo govorimo o Evropskem patentu. Zakaj čakamo? Kaj se mora tukaj zgoditi? Borimo se proti ponarejanju, nezakonitemu kopiranju, govorimo o, in, o industrijski, pravicah industrijske lasnine in tako naprej in potem ta javnosredna partnerstva, ki bi omogočala boljšo delitev stroškov. Vse to so vprašanja, ki niso bila rešena. Potem ste vsi govorili o zonani politiki Evropske unije in tukaj. Gre za pravo politično voljo, tako da bo Evropa govorila z enim glasom danes. Vidimo, da temu ni tako, da ni zmožna govoriti z enim glasom, tudi na tem področju ne. Zato bi morali govoriti o dostopu na trg. In tudi tukaj nismo dovolj dobro omenjali vprašanje definicije tega, kar bi moralo predstavljati recipročnost na gospodarskem področju, to naše pravilo vzajemnosti. To pravilo vzajemnosti bi morali obvezno opredeliti. Tako eni kot drugi ste govorili o okoljskih obvezah, o zakonodaji, ki bremeni evropsko industrijo, uh, okoljska zakonodaja, socialna zakonodaja in tako naprej. V gospodarstvo, ki ne bi temeljilo na CO2, bi nujno morali tudi povedati, kaj pa bomo sicer storili. Ali ne želijo sprejeti tega našega problema povezanega s CO2. Potem ste govorili o različnih proizvodih, ki jih uvažamo. Uh, In potem niste niti omenjali vprašanje povezanega z označevanjem izvora, porekla. Poreklo je en izmed temeljnih problemov, eh, ki jih moramo, ga moramo vključiti v to pravilo vzajemnosti. Potem pa, ko govorimo o odnosu med konkurenčnostjo in industrijo, po mojem mnenju tukaj ni nekega nasprotovanja med enim in drugim, se pravi med konkurenčno industrijo in trajno industrijo. To dvoje mora biti povezano, ampak kakšna sredstva pa bomo ji dali, raziskav in razvoju za to, ali bomo predvideli določene reforme za program za raziskave in razvoj. Tako, če želimo biti konkurenčni, potem bomo morali evropske standarde izvajati oziroma izvažati in zagotoviti odgovore na to. In kdo bo tukaj sedaj stopil v žarjavico, ne vem, ali bomo prišli do tega, da bomo okrepili pravo industrijsko politiko in jo okrepili ne da bi se pri tem dotikali in spreminjali pravila STO, ali smo res tako pogumni, da bomo to storili. Mislim, da poslanci so tako pogumni, ampak Evropska komisija pa veliko krat, naprimer, če pogledamo poročilo, sporočilo komisarja Tajanja, ki pravi, da je ne dovolj nejasen, da ni podal dovolj podrobnosti. Ja, zato ker pač ni neke skupne ideje o tem, kakšna bi naj bila Evropska industrijska politika znotraj Evropske komisije. Še vedno je med njimi preveč razlik med evropskimi komisarji, tistimi, ki so zadolženi za pravila za konkurenco in pa tisti, ki za vsako ceno to želijo, ki želijo ohraniti delovna mesta v Evropski uniji za vsako ceno. Torej, to so vsa vprašanja. A smo torej pripravljeni postavljati pod vprašaj pravila STO ali smo pripravljeni postaviti pod vprašaj pravi, um, naše sporazume, ki smo jih sklenili s tretjimi državami, z državami razvoja, z novo razvojočimi državami. Ali se mi lahko strinjamo, da je tega nedavno smo to videli, ko smo prišli do tega, da smo vključili nekatere reference, spremembe v partnerske sporazume nedavno, ampak komisija se s tem ne strinja. Vse to kaže težave, ki jih bomo imeli če želimo ustvariti pravo industrijsko politiko v Evropi. Zato moramo biti skupaj dovolj močni, da bomo lahko ustrajali pri Evropski komisiji, Evropskem svetu, tako da bo lahko Evropa govorila z enim glasom. Zaenkrat tega ni zmožna, zato nimamo Evropske industrijske politike. Hvala lepa. Hvala. Kolega Enku. Mulțumesc, eh, domnule președinte. În primul rând... Eh, voilà. Najprej vam želim čestitati k vašemu poročilu in se vam tudi prisrčno zahvaliti za delo, ki ste ga vložili v to. Obenem se zahvaljujem tudi strokovnjakom, ki so bili povabljeni na, našo prede, na današnjo prededitev. Hvala za ideje in spodbude, ki jih bomo prav gotovo upoštevali pri nadaljem delu. Imam pa dve vprašanji našim gostom. Torej, če ste mnenja, da je industrijska politika, ki jo spodbujamo, da naj bi bila uspešna, ali ne bi morali upoštevati tudi en vidik, ki ga je um, in sicer industrijska delovna sila v, um, na tem področju. Zaposleni so pomemben dejavnik razvoja te industrije. Zaradi svetovne gospodarske krize in zaradi prestrukturiranja so nastale velike težave in mnogi odpuščajo kvalificirano delovno silo in izginjajo ključne industrije v Evropski uniji. In ta bum tistih, ki se predčasno upokojijo, vodi do tega, da je na voljo vidno manj visoko kvalificiranega strokovnega znan znanja. To velja v aeronautiki in tudi v drugih, eh, na drugih področjih visoke tehnologije. Ali mislite, da ne bi bilo potrebno, da se bolj posvetimo tudi temu vprašanju? In sicer kako eh, podpirati delavce v industriji in ali ne bi bilo potrebno v okviru take politike povdariti tudi naslednje. Iz, torej pri ameriški konkurenci se vidi, da je povezava med civilnim in vojaškim sektorjem pozitivna za industrijo v Evropi. Eh, ta vidik ni tako uh, v ospredju v primerjavi eh, ja, z ZDA, kjer je pač ta dvojna uporaba uh, običajna, naprimer pri podjetju Boeing uporabljajo državne subvencije za razvoj vojaških izdelkov, ki se uporabljajo potem tudi v civilnem življenju. Hvala, kolegica Tikao. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, de ședin... Hvala lepa. Rada bi vam čestitala za poročilo. Rada bi se tudi zahvalila vsem strokovnjakom, ki so tukaj prisotni in ko se delujejo v razpravi o zelo pomembni temi. Mislim, da industrijska politika bi morala biti poleg energetske učinkovitosti en izmed glavnih izzivov za prihodna leta. Zakaj? Ker ne bomo mogli spostaviti delovnih mest, ne bomo mogli zagotoviti gospodarske rasti, socialne kohezije, gospodarske kohezije, če ne bomo sprejeli dročenih ukrepov. Spostaviti, spostavili ambiciozno industrijsko politiko, politiko, ki bi spoštovala okolje, ampak ki bi istočasno zagotovila vzpostavitev delovnih mest na ozemlju EU. Žalost smo v zadnjih letih videli po bolj politiko deindustrializacije. Videli smo selitev proizvodnje v tretje države, kjer je delovna sila cenejša. In pri tem niso nujno upoštevali tudi zelo visokih standardov socialne zaščite. Vsega tega, vsi, vsi ti razlogi so bili prisotni. In sedaj je bilo dobro vedeti naslednje. Prišlo je namreč do razmika med ravnjo raziskav in inovacij v Evropski uniji, se pravi, to zmogljivost po raziskavah in inovacijo in na drugi strani proizvodnjo zmogljivost, ki se je prenesla v tretje države. Na začetku je neposredna posledica tega bila rast vrednosti, tudi celo vrednosti delež, delnic evropskih podjetij in vse to je bilo mogoče, ker je kapaciteta proizvodne bila izgubljena. Ta prelom je imel pomembne posledice za Evropske unije, namreč zgubili smo pomemben del te verige, gre za torej, proizvodnjo, ločitev med eh, inovacijami, raziskavami in proizvodnjo. In to je škodovalo industriji. Zato mislim, da bi Evropska unija morala prepoznati strateška področja, na katerih je konkurenčna na svetovni ravni. Naprimer, avtomobilska industrija, potem eh, določena področja strojništva, farmacija, kemija, letalstvo. Torej nekatera področja, kjer je Evropska unija konkurenčna. To tudi kažejo dokazi, številke, naprimer izvoz teh sektorjev. Če želimo ohraniti našo konkurenčnost in opredeliti nove sektorje, je nujno potrebno, da Evropska unija izdela ambiciozno industrijsko politiko in opredeliti moramo tiste kompetence, ki jih moramo še nadalje razviti. To moramo streti na univerzah. Videti, kakšne so potrebe strokovnjakov za prihodnje leta. In seveda moramo tudi opredeliti ključne se, ključna sektorje, ki bodo zagotovili delovna mesta uh, in pa tudi razvoj že obstoječih kompetenc. Vse to moramo storiti in hkrati tudi zagotoviti, da bomo lahko na evropski ravni še naprej eh, ohranili proizvodnjo, kajti to je tisto, kar tudi zagotavlja delovna mesta. Zato bi vsem strokovnjakom tukaj rada postavila vprašanje, katera so po vašem mnenju ključna področja, glede katerih bi Evropska unija oziroma v katera bi Evropska unija morala ulagati, zato da bi zagotovila rast oziroma nastanek novih delovnih mest, da bi zagotovila tudi razvoj že obstoječih kompetenc, to je prvo vprašanje, naslednje vprašanje, katere ukrepe bi morali sprejeti, zato da bi ponovno spostavili povezavo med raziskavami in inovacijami ter proizvodnjo. Zato, ker namreč pač obstaja velik strah. Če nam ne bo uspelo zapolniti te vrzeli, tega prepada, potem bomo v celoti izgubili tudi raziskave in inovacije, kajti če vseh eksperimentov ne bomo morali, mogli preizkusiti v praksi, torej tistega, kar počnemo v raziskavah in področju inovacij v univerzitetnih centrih, tega ne bomo uspeli prenesti v proizvodnjo, potem tvegamo, da bomo tukaj izgubili. Hvala. Hvala, kolege Bütinghofer, prosim. Hvala, gospod predsedujoči. Najprej želim se navizati na vprašanje financiranja evropske industrijske politike. Saj obstaja uh, rek, kaj... Da, aber das in dem zusammenhang... Äh, der Hinweis von Herrn Grieshammer eine besondere Bedeutung hat. Torej, veliko javnega denarja bomo potrebovali in rezultat bo majhen, če eh, preko javnih naročil ne bomo poskrbeli tudi za večje povpraševanje. Torej, če ne bomo tega upoštevali pri naših razpravah. In eh, en od predavateljev je na to opozoril in za to opozorilo sem tudi zelo hvaležen, kajti eh, to je velik obseg, ki ga lahko uporabimo za razvoj evropske industrijske politike. Drugo, kar bi lahko povedal o eh, vprašanju financiranja industrijske politike želim svariti pred tem, da to razumemo predvsem kot eh, zahtevo po dodatnih sredstvih. Vidimo, kako hudi so eh, prepiri med državami članicami o prihodnosti evropskega proračuna in torej nekatere države članice so zelo skopuške, celo nespametne in pred tem ozadjem eh, mislim, da ne moremo izhajati iz tega, da bi nekako eh, ustvarili velike sklade, eh, dodatne sklade. Mislim, da se moramo osredotočiti predvsem na to, da ustvarimo, oblikujemo tako regulativo, da bo teklo več zasebnega denarja v te industrijske sektorje. In veliko bo odvisno od tega, ali bomo postavili pravilne, ali bomo dali pravilne povdarke, torej ali se bomo odločili za industrijsko politiko, ki bo zasnovana horizontalno in ali bomo predvideli pametne predpise za to. Mislim, da moramo paziti, da povdarki ne bodo napačni in da uh, se bomo osredotočili samo na sektorske podpore, ki pa jih potem Evropska raven ne more implementirati, izvajati. Druga stvar je odnos med konkurenčnostjo in trajnostjo. Ne verjamem, da je to nujno nasprotje, ampak če se govori o tem, da je obremenitev evropske industrije zaradi okoljskih predpisov tako strašna, potem ne vem, ali lahko obenem trdimo, da je tudi nasprotje res. Po moje je res nasprotje. Torej, kar zadeva obremenitev evropske industrije z okoljskimi predpisi. Evropska industrija se mora zahvaliti zakonodajalcu za vsak posamezen okoljski predpis, kajti to je nekako tudi eh, šibak, ki sili k večjim inovacijam. Če bi industriji v vseh primerjih, ko so tožili zaradi okoljskih eh, zahtev, če bi jim popustili, bi danes evropska industrija bila manj konkurenčna kot v resnici je. In zato je usmirjanje po trajnosti osnova za to, da industrija ni konkurenčna samo danes, temveč da bo konkurenčna tudi jutri. Konkurenčnost ne smemo videti kot, neko, kot neko, nek status quo, sedanje stanje, temveč moramo gledati tudi v prihodnost. Eh, in predvsem gre za bolj učinkovito uporabo sorovin in energije in za to gre pri novi industrijski politiki, kajti to je temelj za večjo konkurenčnost. Vendar, bi želel kritično pripomniti v zvezi s tem, kar je povedal gospod Grishammer. Ne razumem natančno, zakaj, v kakšnem smislu govorite o izgubarjih v industriji. Kajti, če imamo strategijo učinkovite uporabe energije in surovin, potem to ni nek sektorski pristop za posamezne panoge, temveč to je splošna strategija, ki je dostopna za vse. Uh, panoge in ki pravzaprav nudi vsem panogam možnost, da z večjo konkurenčnostjo, z večjo perspektivnostjo eh, se eh, izidejo iz eh, tega prehoda, iz te prehodne faze. In še nekaj v zvezi s, k, s tem, kar je povedal gospod Grishammer in to je nekaj pozitivnega. Mislim, da res ne smemo zamuditi eh, indu, eh, tematizirati družbenega vključevanja take industrijske strategije in to pomeni dvoje. Prvič trizno analizo konfliktov, ki nas čakajo, ki so pred nami in mislim, da je bilo pravilno rečeno, da industrijski politik ne koristi nič, če poskusiš iti z glavo skozi zid in potem se nekako konflikti vlečejo in te hromijo, mislim, da je bolj koristna, eh, koristno preventivno sodelovanje. Obenem pa gre seveda tudi za ozaveščanje, za ravnanje in za izobraževanje. In to je segment, ki ga ne smemo zanemariti. Pomen pom, močne industrije, ki je perspektivna, ni nekaj, kar vsak avtomatsko razume. To je treba tematizirati in ljudi je treba ozaveščati. Kolegice in kolegi, še trije so se prijavili za razpravo in potem seveda želijo tudi gospodje tu eh, odgovoriti. Torej, eh, prosim vas, da ste čim krajči. Gospa Merkis, prosim. No, potem bom eh, dokazala, da sem lahko tudi kratka. strinjam se z večino tega, kar so povedali naši govorniki, predvsem z zadnjim govornikom. Stroga okoljska pravila so dejansko predstavljala spodbudo za številne inovacije in to je eden izmed uh, načinov za korak naprej. Zahvaljujem se govornikom in pa kolegom. Vesela sem, da sem, sre, da sem slišala besede surovina in pa surovine in pa inovacije. Mislim, da je to dvoje povezano. Pogrešala sem pa vprašanje notranjega trga. Vprašanje tega, kako lahko notranji trg spodbudi industrijsko politiko. Menim, da inovacije, notranji trg in pa vprašanje, kako skrbeti naše industrije z zadostnimi surovinami ter alternativnimi viri. Zdi se mi, da so to tista ključna vprašanja. Eh, zanima me, kakšna so vasa, vaša stališča glede tega, kako te vidike politike med seboj povezati. Nekoliko sem pogrešala tudi podatke o tem, kako so majhna in srednja velika podjetja upletena oziroma vključena v industrijsko politiko. Saj industrije ne spodbujajo samo velika podjetja, ampak tudi majhna podjetja. Eh, lahko pa bi povedali tudi nekaj o tem, kako bi standardi na globalni ravni ali pa na evropski ravni lahko pomagali pri inovacijah ter pri industrijski politiki. In pa še vprašanje za gospoda Van Slotna. Povedali ste, da komisija prisluhne samo enemu ali pa dvema udeleženima stran, stranema. Morda sem vas narobe razumela, ampak eh, zdi se mi, da ste želeli, povezati, da ste želeli povedati, da komisija ne prisluhne vsem uh, zainteresiranim stranem. Kajti moja izkušnja je, da komisija tukaj ponavadi opravi dobro delo. Ne želim uh, nujno braniti komisije, ampak v tem primeru se moram zauzeti za komisijo in povedati, da se mi zdi, da svoje delo tukaj ponavadi dobro opravijo. Hvala. Gospod Thompson, prosim. Danke, Herr so, um... Hvala lepa. Zahvaljujem se vsem govornikom. pomembno je razpravljati o industrijski strukturi Evrope. Naslov zaslišanja, naslov predstavitve je morda nekoliko zavajojoč, kajti ne razpravljamo samo o industrijski politiki, govorimo o proizvodni politiki. Eh, in, eh, On, uh, the right place, if that is on nekoliko bom provokativno s vprašanjem, ali se tukaj osredotočamo na pravo mesto, na, ko se osredotočamo na proizvodno industrijo. V Združenem kraljestvu so bile zaprti eh, rudniki jekla, železa in zato se je družba popolnoma spremenila. Leta 1997, ko je oblast prevzel eh, Tony Blair, je nezaposlenim mladim ljudem povedal, da bi jih sedaj morali ponovno aktivirati. In uh, laboristična vlada je spoznala, da aktivacija vseh teh mladih ljudi ni bila dobra, kajti umaknili so jih od tega, kar so počeli, ko niso bili zaposleni. Igrali so glasbo. Deset odstotkov mladih zaposlenih prihaja, eh, deset odstotkov. Uh, BDP-ja prihaja iz uh, glasbe. Se pravi, ali tukaj govorimo samo o proizvodni industriji ali govorimo o industrijski politiki, kajti potem bi morali vključiti tudi industrijo popa. Um, tudi v moji državi se dogaja to, da se sedaj industrija osredotoča predvsem na industrijo glasbe, filmov, proizvodno industrijo pa smo preselili v tretje države, v Azijo, v Afriko, tam imajo več surovin. Torej moramo se vprašati, kaj pomeni surovina kaj, in kaj pomeni investirati v delovno silo, kaj pomenijo veščine. Torej, premikom eh, proizvodne industrije zunaj, zunaj meja Evropske unije smo to industrijo preselili. Um, torej, ali menite, da bi morali sedaj proizvodno industrijo spet vrniti v Evropo? Oziroma, ali se lahko strinjamo s tem, da kakor naprimer v primeru tekstilne industrije eh, lahko tekstil tržimo in eh, prodajamo v Evropski uniji, proizvaja se pa druge, v tem primeru v Gani, mislim, da se daje. Potem vas sprašujem tudi, kako um, boste uložili ženske v celotni ta proces. Hvala. O tem vidiku danes še sploh nismo govorili. Zadnji pa je na vrsti gospodin Nin. Merci, monsieur le président. Hvala lepa. Kot je povedala gospa Groste, tudi mene močno to skrbi. To poročilo, kako bo zapisano, sam naslov. Ja, nujno je potrebno, tem se strinjamo. Zakaj? Zato, ker sedaj, ko svet in Evropa živita in preživljata krizo, kakršne še ni bilo, ki se zdaj končuje, smo se dokončno zavedli tega, da tisto, kar ohranja industrijo, da so eni preživeli malo bolje kot drugi in en izmed najboljših učencev Evropske unije, Irska, ki so jo vedno postavili na pedestal, danes pa kažemo nam kot s prstom za tistega lumpa, kajti znašla se je v zelo hudih težavah. Pravite, da želimo integrirano evropsko politiko in industrijsko politike, ampak moramo točno vedeti, kaj želimo, kakšna bo končna podoba tega. Če bo to pomenilo svobodno konkurenčnost, brez uh, ovir, čim prej in brez uh, ovir doseči stvari, to ne bo šlo. Pa naj vam povem nekaj primerov iz svojega okrožja. Uh, naj vam povem o Renoju, Totalu in še enem drugem podjetju. Renu je e, investiral v Dacijo, ker je želel imeti nek model za države v razvoju. Ne? Sploh ne, želeli so investirati v Dacijo zato, da, so dobili model, ki predstavlja danes 9 odstotkov prodaje v Francijo. Pro, eh, vsi zaposleni pa tam do, do, eh, zaslužijo manj kot, vsa, kot ostali, manj kot v Franciji. In Renault v tem času, ko so vsi eh, krizi, kateri vsi govorimo, kaj je naredil Renault, investiral je, tako da je kupil dele lade zato, za milijardo evrov. Zakaj, za po vašem mnenju, tako kot so storili v Romuniji? investirali so v model za eh, državo razvoju, tukaj šlo za Rusijo, ne, ne, ne. Renault se spreminja, razmišlja, prenošla, pre, prenaša to uh, tehnologijo in potem jo prenesel v Evropo, imeli bomo novo podjetje v Evropi, ki bo rekel zaslužijo, total. Imeli so genialno idejo, avtonomijo uh, na ravni uh, petrokemije in vsaka regija je imela svoj sistem hitro bom tvoril. Potem so zaprli rafinerijo in jih a, eh, prenesli bližino proizvajalcev. Kaj to pomeni? To pomeni, da jutri brez manjšega konflikta se bomo, ob maj, najmanjšem konfliktu se bomo znašli v težavah, težko bomo oskrbeli a, eh, države. In tretji primer, američani, ki so posod. Prišli so tudi k nam, v manjše podjetje, okoli 120 eh, zaposlenih. To ni problem, ampak vse brezposelni pa je problem. Torej, neko srednje veliko podjetje ki je razvilo edinstven patent. Strokovnjaki v tej industriji so to razvili in potem so mrčani to kupili. Zakaj? Zato so jo zaprli, dobili so patente, so zaprli in odnesli patent k sebi domov. Če bo torej ostalo pri tem, potem nimamo možnosti, da bomo napredovali. Zato pravimo, da industrija potrebuje veliko javnega denarja, da bo lahko se znašla. Sploh ne industrija ne potrebuje javnega denarja. Industrija še ni nikoli dobila toliko koristi, tako zelo pridobila, ni še nikoli bilo tako pomembno kot sedaj. Kajti tisti, ki so zapustili evropski teritorij, ki so šli eh, v tojino, so izkoristili vse možnosti proizvodne z nižjimi. Eh, obrestnimi merami, dal, davčno uh, stopnjo in tako naprej in od tega zelo veliko pridobili, pa ni jih noč dosti uh, brigalo, če bodo ostali trpeli zaradi njihovih dejanj, kajti oni so zelo bogateli. Spremeniti moramo situacijo tudi na področju industrije. Sindikalisti so govorili, rekli so, da, da evropski trg lahko predstavil izjemno primer, uh, priložnost. Če pogledamo uh, ZDA, tukaj imamo 500 milijonov ljudi, potrošnikov in pogledamo razlike v plačah, ne bo nam tako uspelo. Zato je nujno potrebno, da hitro zagotovimo več, bolj socialno Evropo in da bi evropski trg lahko obrani obstoječo industrijo in da bo ponovno zagnal, zagnal eh, svoje proizvodnje na določenih območjih. Naslednjič, naslednja stvar, močno moramo vključiti tudi Eh, okoljska vprašanja in ne razmišljati, da to brez pomena I, ima velik pomen. Zakaj? Kaj ti, če bomo to povezali z soc, soc, socialnimi standardi, bomo res zagotovili pravi evropski prostor. Industrija mora tudi odgovoriti na potrebe eh, prebivalstva, tudi ko gre za eh, vprašanje energije, to integrirati na celotnem ozemlju, spoštovati okolje in pri tem tudi spostaviti bogatstvo za celotno skupnost, kajti tukaj spostavlja bogatstvo izven evropskega kontinenta, zato da evropski kontinent tega, tega nima nobene koristi, to nima smisla. Hvala lepa. Sedaj pa smo redobidni na odziv strokovnjakov. Predlagam, da začnemo po nasprotnem vrstnem redu. Gospod von Sloten, beseda je vaša. Tri do štiri minute imate časa, tako da bodo lahko odgovorili vsi. Uh, Hvala. Slišal sem veliko dragocenih pripomb in vprašanj. Jasen, evropska kemijska industrija se ne boji konkurence iz tretjih držav. Slišal sem pozive za uvajanje nadzorov na mejah, za mehanizme za sledljivost in tako naprej. Mislim, da to ni pravi način. Mi smo zelo odvisni od, uvoz, eh, od izvoza na svetovni trg in slabo bi bilo, če bi uvajali protekcionizem ali pa prekomerni nadzor na mejah. Eh, morali bi imeti koristi od eh, rasti drugot po svetu in ne smemo omejevati trgovine. Zato mm, se ne strinjam s predlogi, ki gredo v ta smer. Kaj se tiče mm, regulacije, seveda je ta potrebna, vendar pa. Eh, se zdi, da pri kemični industriji gre regulacija veliko dlje, kot pa v drugih regijah po svetu. Uh, Eh, velika podjetja se s tem lahko soočajo, imajo vire, imajo dovolj osebja in če jim ne uspe v Evropi, imajo še vedno možnost, da se preselijo drugam v Evropi. 96 odstotkov podjetij v kemični industriji pa je um, MSP-jev. Ta podjetja nimajo možnost za to, da prenesejo svoj sedež nekam drugam. Zato so odvisni od regulativnega okvirja, eh, ki velja v Evropi. In eh, vedno znova nas opozarjajo naslednje. Eh, primerjajo se s tem, kaj morajo narediti podjetja, naprimer na Kitajskem ali v Braziliji in so potem v konkurenčno v slabšem položaju. Naša industrija ne nasprotuje regulacije, ampak sprašujem vas naslednje. Če vidimo, da je energija že sedaj v Evropi dražja kot druge po svetu in če vidimo, da je industrija avtonomno, neodvisno uvedla veliko ukrepov za to, da bi znižala stroške energije, bi bili neumni, če ne bi želeli omejiti izpustov, porabe surovin in tako naprej, če že tako ali tako trošimo več kot drugot po svetu. Potem, kar se tiče vprašanja v povezavi z notranjim trgom. Dejansko, notranji trg je ključnega pomena za majhna in srednje velika podjetja. E, če se naj na odzovem na vprašanje industrializacije MSP-ev, se mi zdi, da bi najprej morali videti evropeizacijo teh podjetij. To, je, torej, to bi bilo bolj koristno, kot pa, da bi ta podjetja postala mednarodna. Lažje bi bilo, če bi se podjetja lahko gibala po Evropi. Potem eh, vprašanje gospe Marki so inovaciji. Ni res, da se komisija posvetuje zgolj z določenimi sektori. To ni problem. Problem je ta, da eh, komisija razmišlja na naslednji način. Če želimo posvetovanje o vodi, se bodo eh, pogovarjali samo z, vod, z industrijo vode. Eh, ne razmišljajo pa o celotni dobavni verigi. Če naprimer govorimo o vodni industriji, gre tukaj več kot zgolj za vodo. Lani smo dosegli dogovor eh, za to, da bi rešili probleme mm, konkurence med pitno vodo in pa vodo, ki se porabi za industrijske namene. Če želimo upoštevati inovacije v celotni dobavni verigi, potem to pomeni, da če vzamemo na primer eh, avtomobilsko industrijo, se ne pogovarjamo samo o inovacijah v avtomobilski industriji, ampak si ogledamo celotno dobavno verigo. Želimo si takšne okvirne pogoje, ki nam bodo dovoljevali, da tekmujemo z preostalim delom sveta. Mislim, da je dovolj denarja za raziskave in razvoj. Več denarja potrebujemo za inovacije, za demonstracije in pa za pripravljalne faze. Okay, thanks very much. I will try and just respond. Dobro, se... Hvala lepa, se bom odzvala samo na nekaj točk ne bom govorila predolgo. Eno izmed vprašanj je bilo, ali je industrijska politika lahko brez, eh, močna brez eh, pomembne agende za zaposlovanje in sama sem jasno povedala, da potrebujemo močno socialno in pa zaposlovalno razsežnost evropske industrijske politike. In to je neposredno povezano z vprašanjem, eh, kje bi lahko v kaj bi lahko usmerili naložbe. Tukaj podpiram to, kar je povedala gospa Thompson. Uh, naložbe v izobraževanje, usposabljanje delavcev, v to, da zagotovimo, da ima veliko delavcev dostop do izobraževanja, do usposabljanja, eh, že to bi bil velik korak naprej, če želimo spodbuditi inovativnost industrijske politike, če želimo podpirati nove sektorje storitve in pa proizvode, kar se tiče vprašanja financiranja. Uh, Tukaj sem omenila davek na finančne transakcije. Skupaj za Evropsko zvezo sindikatov smo razvili široko politično stališče o financiranju in pa transformaciji evropskega gospodarstva. Um, govorili smo o ponovni usmeritvi sredstev, o razvoju novih instrumentov financiranja, modelov financiranja in pa uh, uporabi sredstev iz scheme ETS. Eh, potem podpiram tudi idejo, da industrija poražencev ne obstaja. Energetska učinkovitost mora biti nekaj pozitivnega za vse industrije in to jasno pravi tudi dokument industrije. Vsaka industrija lahko poskrbi za inovacije in mora biti povezane z eh, inovacijsko politiko. In še zadnja točka, vprašanje, eh, ali bi morali vrniti industrijo v Evropo. Tukaj moramo biti jasni. Ko govorimo o tradicionalnih sektorjih, obstajajo v evropskem gospodarstvu vrzeli niše tudi tam, eh, kjer jih ne bi pričakovali. In eh, tekstilna industrija je ena izmed teh. Mi imamo zelo dobre tekstilne materijale, energetsko učinkovitost, eh, prevoz materijala, stroje in Zato moramo razmisliti predvsem o tem, kje so možne inovacije. Kar se tiče zaposlovalne strategije, eh, se moramo seveda osredotočiti tudi na to. Zuerst kurz zur der Frage nach der Torej, najprej bom odgovoril na vprašanje v zvezi s patenti. Seveda imamo Evropski urad za patente, kjer lahko prijaviš patent, ampak da to postane učinkovito v državah članicah, je to treba prevesti in potem se mora uporabljati in to je 27 postopkov <laughs> in mislim, da je tu treba še marsikaj storiti. Potem bilo je postavljeno vprašanje, katere sektorje naj podpiramo ali naj vračamo proizvodnjo. Ne, tam, kjer se porabi veliko surovin, veliko energije, kjer se dela s poceni delovno silo v državah, eh, novo industrializiranih državah, tega ni treba vračati. Je pa zelo delovno intenzivno področje, področje gradnje poslopij. V Evropi imamo 250 milijonov stanovanskih enot, ki jih je treba obnoviti. In če bi tu eh, predvideli stroge zahteve, da je treba v naslednjih 20-30 letih um, izolirati ta stanovanja, bi to vplivalo na gospodarstvo, bi to ustvarilo delovna mesta in zmanjšali bi tudi stroške za uvoz energije. Drugo področje je seveda učinkovitost virov in energije. Postavilo se je vprašanje v zvezi s cilji za izpuste CO2. Moram reči, da iz vidika varstva podnebja bi bilo razveseljivo, če bi imeli zelo stroge cilje. In bi se tudi druge regije temu pridružile iz vidika industrijske politike, pa bi lahko ironično dejal, tem bolje, če imajo druge države slabe cilje, kajti potem bo Evropa eh, gonila eh, motor na tem področju in to pomeni, da nisi samo ekonomsko uspešen, temveč da um, tudi privrčuješ energetske stroške. Uh, torej in postaneš bolj neodvisen od eh, uvoza energije, bolj neodvisen od eh, surovin, kot so neolin in drugi, ali tudi da uporabiš tehnološko znanje v Evropi za napredek. To je priporočilo, tu je priporočilo zelo jasno, kako je treba spodbujati to področje. Treba je zastaviti zelo si zastaviti zelo ambiciozne cilje. Hvala. Zdaj pa ima besedo profesor Manolui. <coughs> Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ta razprava je zelo zanimiva ampak rad bi se vrnil nazaj na začetek svoje predstave, uh, predstavitve in vam rad opozoril na en vidik, ko sem govoril na, o izgradnji romunske družbe. Gre nam rec eno nevarnost, ki preži na nas. Veliko smo se naučili in sedaj imamo več, ampak nekatere stvari smo se začeli sedaj izvajati v praksi še več pa bomo morali izvajati v praksi v prihodnosti. Gre za primerna, ustrezna vprašanja, ali bomo lahko presegli različne politične vizije, naša strategija. Mora biti takšna, da bo vključila vse politične akterje in ne sme biti strankarska. In ena zmed rešitev, ki sem jih predstavil, je naslednja glede boljše zakonodaje, mislim, da tam imamo na voljo ustrezna sredstva, gre za celo vrsto sredstev, ki se ne izvajajo ustrezno zaradi slabega upravljanja. Potrebna so boljša partnerstva, tudi zase, javno-zasebna, ampak eh, zaradi teh partnerstva bomo lahko našli dodatna sredstva. Potem sem na začetku predstavitve dejal, da je realnost tudi povezana z modelom, ki ga imamo v glavi. Naprimer, gre za nek model, ki ga vsi spodbujamo, socialna Evropa. In tam imamo določene primerjave z ZDA, ki niti potem niso ustrezne. Mislim, da ni dobro prenašati tistega v Evropo. To ne bo koristilo modelu, ki ga želimo mi spostaviti. Mogoče, če bi tudi spostavili ta socialni sistem narekoval, ki ga imajo ZDA, potem bi bilo res vse ostalo odlično. V vsakem primeru, da povezujemo na eni strani uh, upravo in sindikate, se pravi delodajalce in sindikate, to je lahko veliko krat nasprotujoče. Eh, gre za pač različne zaslužke oziroma različne plače. Tudi na začetku sem govoril o tem. Vod, vsi šefi oziroma direktori manj se nekaj podjetij morajo tudi ob, uh, eh, obdobiti biti deležni tistega, kar je dobro v Evropi. Podjetje Dačja. Gre za sprozvejalc avtomobilov v Evropi in rad bi zagotovil gospodu poslancu in povedal, da Dačja sedaj gradi tovarno za dosti večjem obsegu, kot je bila prej v Evropi in mislim, da je na dobre poti. Mislim, da ne glede na državo članico, Vsi bi morali spodbujati takšen pristop v Evropi, ustvarjati na proizvodni, to je rešitev za Evropo, potem pa so še druge možnosti. Drugi sektori, kjer bi lahko tudi Evropa postala močnejša. Za zaključek pa mislim, da bi, in tukaj mi če pogledamo različna nasprotja med enim in drugim, med politiki, tudi bolj gledati pozitivne elemente poročila, naprimer to dejstvo, da imamo strategijo na področju proizvodne v Evropi. To je dobra stvar in na to se moramo sredotočiti. Seveda, izogniti se, izogibati se moramo temu, da bi imeli nek preveč zapliciran, zakompliciran sistem, ki na ne bi veliko doprinesel. Hvala. Eh. Hvala kolegice in kolegi. Mislim, da se je pokazalo določeno soglasje, se pravi, proizvodnja storitve, to želimo okrepiti tako, da bomo krepili ustvarjanje vrednosti v Evropi in predvsem, da bomo ohranjali kakovostna delovna mesta. Seveda je treba tudi vsebine sporočila komisije še bolj uh, razjasniti, predvsem kar zadeva vključevanje deližnikov in socialnih partnerjev, vendar sem prepričan in to je bila nekako pobuda gospe Grostit uh, in se temu pridružujem, industrijska politika mora biti evropska industrijska politika, ki se mora zrcaliti torej na ravni EU pa tudi v državah članicah skupaj moramo vleči za isto vrbo in skupaj moramo se truditi doseči cilj obnove industrijske baze z številnimi delovnimi mesti. Hvala vsem, razprava bo potekala še naprej in januarja, februarja bomo glasovali o poročilu v odboru. Hvala vsem, ki so sodelovali v tej razpravi, predvsem predavateljem. Dear colleagues, with this starting in... Kolegi in kolegice, sedaj bomo začeli z naslednjo točko na dnevnem redu. Koleginje, važeni kolegove. Gospe in gospodje. Veliko veselje mi je, da pozdravljam komisarko za podnebne ukrepe, Koni Hedegard. Hvaležni smo vam, gospa komisarka, da ste obiskali naš odbor. Tukaj ste, da poročate o pripravah na konferenco o podnebnih spremembah v Cancunu. Naš odbor je zelo angažiran pri tej razpravi, zato je vaš obisk zelo pomemben in vam ne želim jemati besede, eh, tako da dajem besedo kar vam. Veselimo se tega, kar imate povedati. Much, Hvala lepa, gospod Toženovski. Spoštovani poslanci, vesela sem, da smo končno lahko uskladili naše urnike. Veselila sem se razprave z vami. Skušala bom najprej povedati nekaj o mednarodnih pogajanjih o podnebnih spremembah. Upam pa, da bomo lahko tudi izmenjavali stališča o pomembnih zadevah, ki ima opraviti za mojim dosejem. Najprej nekaj o mednarodnih pogajanjih o podnebnih konferencah. Eh, Prejšnji teden sem se, sem se vrnila iz eh, pripravljalnega sestanka, ki je potekal v Mexico City. To je zadnji sestanek, eh, kjer je bilo možno se pogajati pred podnebno konferenco v eh, Cancunu. Kaj bomo skušali doseči na tej konferenci? Torej, ko je komisija marca predlagala, da glede na to, da nismo dobili nič novega po Washingtonu, po Pekingu, po Kopenhagnu, smo se odločili, da moramo se odločiti za tako imenovan eh, pametni pristop oziroma pristop po korakih. Zdi se, da tudi v Cancunu ne bomo dobili pravno zavezojočega dogovora ne zaradi Evropske unije, kakor veste, smo bili pripravljeni pravno zavezujoči dogovor podpisati že v Kopenhagnu. Eh, gre za to, da ZDA ni sprejela svoje zakonodaje v kongresu, eh, zato nismo dobili nič novega v Pekingu in eh, zdi se, da obstaja široko strinjanje glede tega, da se moramo v Cancunu dogovoriti o obsežnem svežnju. Kaj to pomeni? Razmislili bomo o tem, ali lahko se dogovorimo o okviru za gozdove, o tem, kako ustaviti deforestacijo. Smo, upamo, da nam bo to uspelo, kajti tukaj že obstaja eh, širok konsens, je obstajal že v Kopenhagnu, enako velja za okvir za prilagoditve in pa oblažitve in pa enako velja za okvir za tehnologijo. Tukaj obstaja eh, več strinjanja kot nestrinjanja. države v razvoju, eh, razvite države bodo morale eh, tudi povedati, kako so izpolnjevale svoje zaveze glede financiranja. Z evropskega vidika si želimo tudi dogovora o napredku, ko gre za MRV. Gre za to, kako izmeriti izpolnjevanje naših dogovorov. To je ključnega pomena za celoten proces ne more biti tako, da sprejemamo neke zaveze, potem pa ne moremo nadzorovati izpolnitev teh zavez, izpolnjevanje teh zavez. Gled za to, da želimo zagotoviti preglednost celotnega procesa. Seveda vse države ne bodo enako nadušene nad tem, da bi zagotovile preglednost, da bi dale številke na ogled javnosti, ampak to je pomembno področje. O tem smo se dogovorili že v Kopenhagnu in sedaj moramo poskrbeti za dodaten napredek, ko bo šlo za pogajanja v Cancunu. In še zadnja točka, govorila bom o trgu oglika. E, to je pomembno tako iz evropskega vidika, kako tudi iz globalnega vidika. Posodobiti je potrebno sistem STM, podrobnosti je potrebno še dogovoriti, to je na agendi za Cancun. V Cancunu bomo želeli dobiti uravnotežen svežen. To pomeni, da se ne moramo sredotočiti samo na enostavne dele in pustiti tiste težavne dele za kasnejši trenutek. Ne, svežen mora biti uravnotežen in zato se zauzemamo pri pogajanjih. Naj ob zaključku o pogajanjih povem še to, da obstaja razprava o tem, ali bo Evropska unija sprejela neko drugo zavezo podobno kjotskem protokolu. Evropsko unijo so obdožili, lani obdožili, da je želela ubiti Kyoto. In to se mi je vedno zdelo čudno, kajti vse naše domače politike so v skladu z načeli iz Kyoto. Zakaj bi torej mi imeli interes, da bi uničili ta dogovor? Zato sedaj jasno pravimo, da smo pripravljeni uh, spoštovati naše zaveze, ampak pod določenimi pogoji kaj ti drugi bodo prav tako morali sprejeti zaveze, to je eden v naših pogojev. Poleg tega pa je potrebno odpraviti pomankljivosti iz trenutnega sistema Kjota. Obstajajo določene pomankljivosti, ki ne zagotavljajo okoljske integritete in tudi te pomankljivosti si bo potrebno bolj podrobno ogledati. Zato jasno Eh, trdimo. Evropa ni problem, smo, uh, zavezali smo se Kjotu, izpolnili smo še več, kot smo uh, obljubili. Mi nismo tisti problem, tudi na druge je potrebno pritisniti tako, da bodo pokazali rezultate. Zato se zavzemamo, to se nam zdi pomembno, to je potrebno upoštevati. Uh, ne morem vam uh, jamčiti, da bomo ta uravnoteženi svežen dejansko dobili na konferenci, ampak eh, lahko vam, lahko vam povem, da eh, obstaja veliko politične volje, veliko pripravljenosti, eh, ampak to je obstalo tudi že pri prejšnjih tako imenovanih prekopih, ampak vse je odvisno od konference v Cancuno. Evropa si prizadeva za napredek. Eh, želimo zagotoviti tudi to, da bo Evropa tokrat razumela pomembnost tega, da se govori enoglasno. To ne pomeni, da je ta en glas lahko samo ena država, ampak to pomeni to, da mora biti sporočilo, eh, da mora eh, biti sporočilo vseh držav enotno, če želimo doseči napredek pri pogajanjih. Sedaj bom pustila Cancun, kasneje se lahko k temu vrnemo v razpravi. Žela pa bi omeniti še nekaj drugih uh, zadev iz mojega dosjeja, ki bi lahko zanimale ta odbor. Uh, imamo ukrepe povezane z. Uh, podnebnimi spremembami, ko gre za delovni program za leto 2011. Ena izmed ključnih prednostnih nalog komisije je izvajanje uh, izvajanje agende reform za EU 2020 tudi pomembna pobuda za učinkovitost virov. Če želimo zagotoviti učinkovitost virov in pa nizkooglično prihodnost, moramo združiti različne vidike politike, ko gre za okolje, promet, eh, energijo. Eh, vse skupaj je potrebno povezati in združiti. Komisija želi to doseči. Ne posvečamo, še, ne posvečamo se samo našim lastnim dosjejem, ampak želimo doseči nekakšen horizontalen pristop. Komisija predvideva spodbud spodbujanje oziroma spodbojevalne ukrepe za to, da bi lahko spremenili evropsko gospodarstvo. To ne pomeni samo uh, agendo za leto 2011 za energetsko učinkovitost, ampak tudi belo knjigo za promet in pa uh, Eh, načrt za energijo, ki ga bosta predstavila komisarja Kalas in pa Oettinger. To ne pomeni samo krepitev našega gospodarstva za jutrišnji dan, ampak eh, pomeni napredek že danes. Eh, gre za delovna mesta v ekoindustriji. Ta delovna mesta so se povečala za 7 odstotkov na leto od leta 2000. In, uh, Do leta 2020 naj bi dosegli še milijone novih zelenih delovnih mest. Želimo tudi okrepiti našo zavezo eh, glede 20 odstotnega znižanja emisij in pa eh, objaviti akcijski načrt za nizkooglično komisijo, eh, za nizkooglično gospodarstvo do leta 2050. Prav tako želimo poštevati tudi cilj dveh stopin. To pomeni tudi to, da želimo v tej beli knjigi upoštevati cilj za leto 2013. Številni izmed vas veste, da z strani naložbenikov je leto 2013 pred vrati. Naložbeniki v energetski sektor že sedaj razmišljajo tudi o času po letu 2013 in zato je pomembno, da pošljemo signal, da razmišljamo tudi o dolgoročnih ciljih. Razpravljamo tudi o ciljih, o kratkoročnih ciljih. Eh, vemo, kaj je cilj za leto 2050 in pa 2013. In če bomo poštevali eh, Potrebno je poštevati to, da če ne bomo izpolnili ciljev za leto 2020, da bo tudi kasneje težko izpolnjevati naše cilje. Sedaj um, razpravljamo o tem, ali želimo preseči cilj 20 odstotkov, pogajamo se vsako posamezno državo članico in želimo določiti, kaj je potrebno na evropski ravni in pa na nacionalni ravni, tako da so države članice vključene v proces. Želela povedati tudi to, da je energetska inčekovitost tukaj ključnega pomena. Ehm, čakamo tudi na to, kaj bo prišlo iz parlamenta. Uh, Mislim, da energetska učinkovitost skriva velik potencial, če bomo lahko na smiseln način uporabljali vire, ki jih predvideva evropski proračun, eh, bomo lahko bolje izpolnjevali naše politične prioritete. Eh, veliko je še zadržkov v držav članica, ko gre za energetsko učinkovitost, veliko pomankljivosti in zlasti za marsikatero. katero eh, novo državo članico velja, da bi lahko k malu želi plodove našega dela, če bi vse skupaj nekoliko pospešili, ko gre za energetsko učinkovitost. Potem še merila oziroma določevanje meril. Želeli smo pomagati tistim sektorjem, ki so kjer obstaja veliko tveganje premeščanje proizvodnje oziroma selitve proizvodnje. Um, tukaj bi lahko iz, izključili določene industrije in eh, merila za to predstavljajo velik izjiv. Industrije vedo, da bo težko določiti merila. Zato ni kriva komisija. Izvorna komisija predlagala, da bi eh, vso industrijo zajeli v procesu dražbanja, ampak eh, države članice in pa nekatere industrije eh, so se bolj zauzemale za določanje teh meril, zato smo morali spostaviti tudi nekatere kriterije, kako določiti ta merila. To je bilo težko in pa kompleksno delo, kompleksna vaja ampak upam, da razumete, da moramo biti dosledni pri določanju naših meril. Ne moremo jih določiti na nek način za nek sektor in pa na popolnoma drugačen način za nek drug sektor. Moramo biti v skladu za našo direktivo. Mislim, da številni um, sektori menijo, da so rezultati našega dela uh, pravični. Eh, pogajala sem se z vsemi zainteresiranimi stranmi, zato da bi upoštevala tudi želje in industrije, ampak seveda je potrebno upoštevati naša osnovna načela. Vem, da vas vse to zanima. Eh, ob koncu bi želela samo povedati, eh, povedati še to, da je nujno razumeti, da bo to prej tehnična vaja kot pa politična vaja. In ne glede na to, kaj bomo nekemu sektorju podarili, bomo morali vzeti iz nekega drugega sektorja. Zato je moj nasvet ta, da si prizdevamo za to, da celotne vaje ne bomo preveč politizirali. Direktiva predvideva stroge kriterije. Če se teh kriterijev ne bomo držali, bomo v težavah. Ne bom se spuščala v tehnične podrobnosti, želela sem vam podati, predstaviti ozadje. Um, Mm, lahko bi se spuščala v podrobnosti, ampak mislim, da bi bilo bolje najprej prisluhniti vprašanjem. Děkuji paní komisařce nejen za představu. Gospa komisarka za vaše izvajanja o komplicirani diplomaciji pred Cancunom in tudi o strategiji za naslednja leta na številnih industrijskih področjih. To so bile zelo zanimive informacije. Danes je pomembna priložnost, da lahko razpravljamo z vami. Gospa Thompson, prosim. Sejo. Jeg synes, det er meget interessant. Gospod, eh, kom, gospa komisarka, to je zelo zanimivo. Torej, povedala si eh, nekaj o načrtovanju podnebne politike, ki pomeni tudi politiko rasti do leta 2020 in to je bil tudi del našega prvotnega predloga, eh, kar zadeva strategijo za energijo. Eh, Torej, komisija naj bi načrt za trajno zmanjšanje CO2. -ja, um, ehm, um, ehm, torej, po tem načrtu so lobisti uh, se malo zbali, ampak uh, rečeno je bilo, Evropa se mora odzvati kot prva. Sedaj potrebujemo, moramo dosečiti cilje do 2020, ampak eh, če govorimo o 20 odstotkih, to ni določen znesek, temveč Ehm, vendar sedaj imamo poročilo na lastno pobudo in logične posledice tega 20-odstotnega znižanja so zavezujoči eh, ukrep in cilje. Ne vem, ali bomo dobili večino za to zgornjo mejo. Eh, Kitajska ima te cilje 20 odstotnega odstotkov do leta 2011 in nadaljnih 17 odstotkov do 2015. Če gre za razvijanje novih metod, mislim, da lahko sicer še smo v koraku z Kitajsko, ampak nismo pa pred njimi, saj nam niti ne uspe. Uh, uresničiti zavezujočih ciljev, torej ali imamo možnost, da ostanemo prvi ali nas Kitajska res prehitiva. Hvala. Vsem samo tri minute imate, kolegice in kolegi, za to, da postavite vprašanja. Gospod Turmes, prosim. Uh, Hvala lepa, pozdravljena komisarka. Imam dve vprašanje, ena o. AAU e e AAUs, če prav vem, prednji bomo dali več denarja državam, ko so pogajale o svojih dogovorih decembra 2008, sem presenečen, da sedaj iste države danes vračajo v določenem smislu in spodkopavajo dogovore, ki smo jih takrat dosegli decembra 2008 in želijo izstopiti iz uporabe teh snovi. Če se želimo držati tega sporazuma, mi lahko prosim poveste, kako bomo lahko odpravili tudi tehničnega vidika to, glede na to, da vemo, da gre za 60, 70, 80 odstotkov vseh prihrankov CO2, ki bi lahko dosegli na EU ravni, če bi jim dovolili, da bodo lahko to ohranili v sistemu. Drugo vprašanje pa se nanaša na eh, to, da tem odboru dejansko smo dejansko prepravljeni z argumenti, z eh, jeklaren, BSF in vseh drugih podjetij, ki ogromno zaslužijo iz uh, eh, veternic eh, in različnih drugih stvari in zato močno uh, argumentirajo proti tem sedmim odstotkom. Torej, gre za vprašanje konkurenčnosti. In vi ste v vašem generalnem direktoratu izvedli analizo tisto obseg industrije, ki bi lahko pridobila, če bi bili bolj agresivni pri podnebnih spremembah. Zato me zanima, kako bi vi opredelili konkurenčnost. Jaz mislim, da v tem odboru smo veliko krat eh, preveč oski in da gledamo zgolj 6-8 odstotkov evropskega BDP-ja, ki je povezan z. Eh, eh, tistim, kar je energetsko učinkovito in izpostavljeno globalni konkurenci, ki je dobila veliko sredstva. Na drugi strani pa ne gledamo te širše slike in vseh ostalih podjetij v Evropi, ki izhajajo iz eh, obnovljivih virov energije, energetsko učinkovitosti in tako naprej, pa tudi storitva, storitve, ki bi lahko pridobile, če bi mi bili vodilni pri podnebnih spremembah. Hvala lepa. Okay, Gospod Žadot. Merci, Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Podobno kot kolega Turmes, strokovnjaki in ocene, poročila, vse to obstaja in kaže, kako je, če smo ambiciozni pri podnebnih spremembah, energetske učinkovitosti, obnovljivih virah, koristi z gospodarskega vidika, socialnega vidika, pa tudi seveda okoljskega vidika. Vprašanje pa je, kako pojasniti, oziroma kako bi to sporočilo prenesli tudi v tem parlamentu, ampak tudi v državah članicah, tako da bi prepričali ljudi glede tega. Kaj ti konec konca, v državah članicah, tudi v tej komisiji in parlamentu, imamo bolj tendenco, da se umikamo pri ambiz, ambicijah na področju podnebja, eh, podnebnega eh, prehoda in tako naprej. In zanima me, kaj bi lahko storili, da bi na koncu prepričali kolege in države, da vse študije, ki obstajajo, da so ustrezne in koristne tudi z gospodarskega in socialnega vidika. Naslednje vprašanje. Glede preglednosti financiranja držav članic. Naprimer, eh, predhodnega financiranja, naprimer, pri dogovoru iz Kopenhagna in pa enako sedaj pri Konkunu, ali bomo lahko spoštovali izhodno dogovor, da gre za neko dejansko javno pomoč, eh, neke vrste darilo v nekem smislu, ali se še gre vedno za to logiko in eh, kako bomo nadaljevali s tem zelo dobrim poročilom oziroma sporočilom, ki ste ga podali pred nekaj meseci in ki je tudi pisalo, kako bo Evropa imela številne prednosti za nizko ceno zato da bomo dosegli te 7 odstotkov. Hvala. Next, Mr. Odi. Gospod Odi, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Dobrodošla, gospa komisarka. Danes imam občutek, da je planetarni dialog zelo zapleten. Tako na komercialni ravni, kot tudi okoljski ravni. Ali v bistvu, če bomo pragmatični, želeli iti naprej, ali bomo lahko izvajali kjotski protokol, ki ni dovolj prisilen v odnosu do ZDA in potem, če gre za nadaljevanje in pa instrumente, ki, ki jih že imamo, ali bi mogoče lahko po posameznih svetovnih regijah, Evropska re, eh, unija, Južna Amerika, torej izolirali tiste kontinente, ki ne želijo iti po tej poti. In v tem našem prostoru, kjer so se ljudje odločili, da si bodo zastavili takšne obveze, spostavili mehanizme vključevanja eh, oglika, s tem začitili svoje industrije, ampak z vidika okoljske proizvodnje na takšen način, da bomo, naprimer, kot imamo slovenci, se pravi, če pri nas te ekvivalente, bi to upoštevali torej tudi v bilateralnih, multilateralnih sporazumih, naprimer ki jih sklenjamo z državami iz eh, Latinske Amerike, tako da bo celotna stvar imela tudi pravno vrednost. Mi namreč ne moremo v sporazume vključevati socialnih standardov, lahko pa bi vključevali okoljske standarde. Zakaj jim torej sklepamo trgovinske, gospodarske sporazume v smislu prostotrgovinskega uh, sodelovanja s državami, ki so skladne s pravili STO? Na drugi strani pa ne opoštevamo uh, eh, okoljskih standardov in bi tako morali izolirati naprim, nekatere države, kot je naprimer ZDA, Kitajska sicer je že pokazala nekatere interese v tej smeri. In vsi se veselijo teh dogovorov, ampak na koncu ni nič konkretnega, nič prisilnega, prisilnega v tej smeri. Hvala. Hvala, gospa Hol. Um... Hvala. Komisarka, prosila, postavila bi vam tri vprašanja. Najprej, omenili ste vprašanje financiranja, da bo to zelo pomembno, če želimo dobiti zadovoljivi rezultat v Cancunu. Sedaj me to skrbi, kajti kolikor se zavedam, po prvi del, prvi kos od 2007-2012, torej ta del denarja še ni bil izplačen, 2,4 milijarde evrov od 7,4 milijarde evrov, ki jih je obljubila EU. Kdaj bo to šlo naprej. Verjetno to potencialno predstavlja uvero iz vidika držav razvoju v pogajanjih. Drugič, kakšna zagotovila lahko damo državam razvoju, da bo ta denar dodatek k že razvojni pomoči. Vsekakor afriška skupina v Parizu in Bahsa pritožuje, da se denar jemlje eh, financiranju za zdravje in pa zdravstvene projekte, kar z njihovega vidika absolutno ni zadovoljivo. Naprej, mehanizem jaz, eh, čistega razvoja, to, uh, eh, Clean Development Mechanism, CDM, o tem ste govorili, vem, da obstajajo nekateri toplogredni plini, z katere mm, veliko krat uh, eh, dobijo več sredstva kot pa CO2, kar spostavlja določena izkrivljanja, pa tudi širše CDM gre skoraj da izključno za Kitajsko in Indijo, ki sta tisti dve državi, ki to najmanj potrebujete, kajti sta tehnološko napredni in razviti. Zelo redko pa takšne projekte dobijo države v Afriki. Mislim, da smo za uh, eh, Kapverdsko redijo odobrili neko um, posebno. Uh, vetrno elektrarno, ampak to je v bistvu čisto izjemoma. Potem pa ta, ti sedem odstotkov, ali je prišlo do kakšnih premikov v svetu? Zanima me, ali lahko prenesemo sporočilo v širšem smislu, tako da v kontekstu eh, sedajšnje gospodarske situacije lahko to dosežemo bolj enostavno še zlasti, če bomo zgolj spostavili ta, te, te prihranke samo na področju energetske učinkovitosti, kar tako ali tako moramo storiti. Hvala. Gospa Karavalijo. Very... Uh, Hvala lepa. Gospa komisarka za zelo podroben opis. Da bi vas vprašala o temi, ki, kateri je pravkar govorila kolegica, torej CDM. Zelo nas skrbijo ta skrivljena v CDM. Ta sistem smo razvili kot pomoč za razvoj projektov, ki bi zmanjšali emisije CO2, ja, ki pa bi imeli hkrati tudi pozitivne stranske učinke za državo razvoju. In dejansko jih večinoma uporabljamo za industrijske pline, uničevanje tovarn, vidi na kitajskem in okoli 8 eh, do 9. 5 odstotkov dovoljen izhaja iz teh projektov. Torej dejansko CDM se uporablja za predvsem nek finančne, za, za, v bistvu zgolj nek prenos financ iz EU na Kitajsko in Indijo, kar sploh ni bil namen. Zato sprašujem glede prihodnosti, saj predvidevam in upam, da bo zelo enostavno to preoblikovati, torej ta celoten sistem CDM. Ampak skrbi me sedanjost. Ali imamo kakšen način, kakšno možnost, da bomo se izognili temu, da bi ta dovoljenja vključena tudi v naš etos? Ali je kakšen način, kakšna možnost? Po mojem mnenju so te projekte obravnavali ne, da bi pri tem upoštevali vse pogoje, ki so potrebni, da bi sploh lahko ti projekti bili vključeni v, v sistem CDM, kajti nimajo teh pozitivnih stranskih učinkov, ki bi jih vsi projekti tisti, ki vključeni CD morali imeti. Tako me zanima, ali vidite kakšno rešitev, ki bi jo komisija in države članice lahko imela in se pri tem mogoče izognila vsem tem dovoljenjem, ki, ki so vključene v sistem CD. Hvala. Hvala. Gospa El Castelio. Eh, eh, hvala, gospod predsedujoči, hvala, gospa komisarka, za to, da ste prišli na naš sestanek. Zelo sem vesela, da ste tu in v imenu naše politične skupine se vam zah želim za to zahvaliti, kar zadeva konferenco v Cancunu. Želim povedati, da uh, je perspektiva uh, vendarle um, pametna. V Kopenhavnu je bilo veliko sanj, V Cancunu pa vidimo resnico, torej bolj realisti smo, kaj lahko dejansko dosežemo. Kaj ti učinkovitost, učinkovito je, če lahko cilje tudi realistično dosežeš. Fantazije in sanje so včasih tudi eh, v pomoč in so določena spodbuda, ampak konec koncev gre za realnost in eh, cilje hočemo doseči. In tako kot ste rekli, cilji za. Cancún so eh, bolj eh, v, v skladu z realnostjo v tem, na tem svetu. So pač določene države, predvsem glavni emitenti, ki niso zelo kooperativne te države in zato hvala za ta realističen pristop. V tem smislu se mi zdi, da moramo tudi paziti, da. Eh, moramo tudi natančno premisliti, v katero smer se želi razvijati Evropa. Sedaj govorimo o letu 2020, rekli ste, da je že skoraj za vogalom in da moramo najti pravila za 2030, kajti podjetja želijo pravila do leta 2030, predvsem investitorji si to želijo. Torej, če imamo 30 odstotno obzorje do leta 2030, potem bi morali to začeti, začeti izvajati ustrezne ukrepe čim prej. In po moje je to pa velika napaka, kajti trenutno se soočamo z gospodarsko krizo in naša glavna skrb mora biti, kako oblikovati naše odločitve, kako doseči, da bomo izpolnjevali obveznosti. Sedaj pa spet govorimo o prihodnih ciljih, ki so še bolj oddaljeni časovno, torej 30 odstotkov. Eh, zdi se mi, da podjetja, kar zadevajo podnebne spremembe in ustrezno politiko, da bodo podjetja seveda želela razmišljati dolgoročno. Um, torej, um, ampak torej sedaj vidimo tehnični napredek in tehnični napredek ima potem spet posledice na to, za kakšne cilje se odločamo in mogoče je s tem tehničnim napredkom možno lažje doseči cilje, kajti izboljšujejo se tehnične možnosti. Zato, gospa komisarka, se mi zdi pomembno, da so inštitucije v Evropi in v državah članicah realistične. In če smo realisti pri delu, tudi hitreje napredujemo. Vprašanje spremljanja, vprašanje ocenjevanja, taki sistemi obstajajo, potem vprašanje učinkovite uporabe, eh, potem nadzora nad emisijami. Vse te eh, načelne zadeve so pomembne. Razen tega eh, bomo s tehničnim napredkom dobili v roke boljše instrumente in tako bo tudi laže sprejemati učinkovite odločitve za boj proti podnebnim spremembam. Naslednji je na vrsti gospod Kizi. Dziękuję panie przewodniczący. Chciałem podziękować pani komisarz za bardzo. Hvala. Gospod e, predsedujoči, hvala gospa komisarka za zelo zanimivo predstavitev vaših e, ciljev in namenov. Mislim, da moramo vedno tudi misliti na to, da če ni globalnega sistema na področju podnebnih sprememb, eh, potem tudi evropski napori nimajo velike koristi. Torej, če eh, govorimo o 30 odstotkih eh, brez udeležbe trgov v državah v usponu, potem ne, ne bomo dosegli ciljev, ki jih želimo doseči. S tem pristopom druga stvar, mislim, da je bistveno iskati možnosti, ki so v različnih sektorjih. Med drugim ste izpostavili gozdove, eh, da se konča eh, deforestifikacija, eh, torej globalno in tudi v Evropi. Moja država je v zadnjih 20 letih za 3 do 4 odstotke povečala Eh, delež gozdov. Eh, in mislim, da je to zelo učinkovito v evropskem merilu. Sprašujem vas, že dalj časa se nič ne sliši o nadaljnem pomembnem elementu, ki bi lahko zajel eh, CO2 in sicer tla. Tu imamo tla, humus, vse ukrepe, ki jih sprejme človek, se imajo določen vpliv, naprimer uporaba gnojil in tako naprej. To vpliva na vezavo CO2 v tleh. Kaj ti prihaja torej do povezave z kisikom in če povečamo eh, vsebnost humusa v tleh za tri odstotke, bi zelo hitro lahko dosegli ta rezultat. Torej, mnogo je elementov, vendar se osredotočamo eh, torej na eh, degradirana tla, kjer nismo dosegli napredka, ampak mislim, da je to vprašanje pomembno. Eh, gospa komisarka, želim vas vprašati tudi po podrobnostih v zvezi s komitologijo, kar zadeva benchmarking, merila. Torej imamo mer, industrije z dobrimi tehnologijami, imamo pa informacijo, da bi obstajal samo en benchmarking. Torej da bi se upošteval samo primarni energetski vir, naprimer zemeljski plin. In to, je, eh, to nas uznemirja, kajti mnogi pravijo, predvsem tisti, eh, ki eh, so od zune Evrope, da bodo razmislili o stroških in mogoče bodo potem preselili svojo proizvodno drugam. In to bi prav gotovo bil neočink, bila neočinkovita rešitev. International Paper Juniper je eno tako podjetje, ki eh, eh, signalizira težave. In za, zadnja pripomba eh, se nanaša na gospoda Turmesa. Na Poljskem nismo videli teh milijard, vidimo pa velike napore Poljske eh, za eh, dosego kjotskih ciljev. In ti napori se tudi cenijo in priznavajo poznamo pa tudi, eh, kolikšni so bili stroški eh, priprav za pristop. Mnogo eh, delovnih mest je bilo tudi izvuženih v eh, Evropsko unijo. Torej vse je treba eh, upoštevati celovito. Eh, in sedaj sem tudi videl, kaj se dogaja z vlakom z radioaktivnimi eh, odpadki iz Francije v Nemčijo. Na Poljskem smo izvedli referendum eh, Eh, hoteli smo prav tako zgraditi eh, torej, jedrsko elektrarno. Torej, mi teh težav sedaj nimamo. Z nedozorelimi tehnologijami bi mogoče imeli te težave. Torej, moramo ostrezno oceniti napore. Eh, so države, katerih gospodarstvo temelji na črnem premogu in saj gre tudi za to, da je gospodarstvo vedno povezano s delovnimi mesti in ta naj bi bila trajnostno zagotovljena. Hvala. Naslednji gospod Lange. Ja, Hvala, gospa komisarka, za ta pregled in tudi za to, da ste prišli v naš odbor. Z ozirom na politični razvoj se čudim vašemu optimizmu in moram reči, da je to pozitivno, vendar po Kobenhavnu in tudi umestna pogajanja v različnih krajih na svetu niso prinesla večjih rezultatov. Po Kobenhagnu so se spremenili gospodarski in politični okvirni pogoji, ki so se poslabšali, naprimer rezultat umestnih volitev v ZDA, kjer tako in tako že skromna zakonodaja eh, ZDA, naj bi to zakonodajo spet eh, spremenili. Torej mislim, da je bolj na mestu skepsa ali tudi spor o eh, menjalniških tečajih med Kitajsko in ZDA, torej ta menjalniška vojna, ki bi lahko imela tudi hude posledice na svetovno gospodarstvo in svobodno trgovino. Vendar pri prednost imajo očitno delovna mesta in zato podnebje pač ne uživa tistega ugleda, da bi res lahko potem dosegli cilje, ki smo se jih zastavili do 2020. Skeptičen sem, kar zadeva, kar zadeva na, na dodaljno povišanje teh ciljev. Sprašujem vas, kaj se je spremenilo po Kopenhagnu in kaj se je poslabšalo zaradi svetovne situacije. In drugo vprašanje se nanaša na konkretno izoblikovanje trgovanja z emisijskimi pravicami. Več je, eh, sklepov je treba sprejeti v zvezi s tem, gre torej za dodeljevanje usklajevanje, za eh, širitve kapacitet, za upravičanja, za rezerve novih eh, objektov in tako naprej. In vse benchmark merila so bila že omenjena in vse to naj bi rešili v čim večjem soglasju. Tako da ta projekt 2020 ne bo ogrožen. Zato vas sprašujem, kako želite eh, naprej obravnavati odprte vprašanja v zvezi z, z emisijsko trgovino. Hvala. To je bilo kar nekaj vprašanj. To eh, so bile vprašanja iz majhnega plenarnega zasedanja. Sedaj vam besedo spet komisarka. Hvala lepa najprej. Preti Thompson, ki je kar takoj pokazala na tisto največje vprašanje. Uh, ali lahko tekmujemo s Kitajsko. Moj odgovor je, da še vedno lahko. Ampak mislim pa tudi, da gredo naprej hitreje, kot se zaveda večino evropejcev. To je pač moj vtis. V prihodnem petletnem načrtu bomo videli više cilje za energetsko učinkovitost oziroma intenzivno izboljšale cilje za obnovljive vire in skladu s tistim, kar so rekli bomo prvič od Kitajske dobili tudi cilje za emisije, pa celo davke za energijo. Nimam, ne bom sedaj na dolgo odgovarjala, ampak mislim na tisti, ki so se bali, da če smo v Evropi ambiciozni, da bomo izgubili delovna mesta. To je bil tudi strah, kot je mi govoril gospod Langen. Jaz mislim, da ja, če bomo to naredili na nek neinteligenten način, potem to drži. Ampak mislim pa tudi, da lahko to storimo na inteligentni način, ko bomo hkrati obravnavali tudi energetsko varnost, podnebne spremembe in tudi naše izzive na področju inovacij, kjer smo zelo pomembni v Evropi. Zavedati se moramo, da lahko tudi izgubimo delovna mesta, če ne bomo dovolj ambiciozni. Kajti, kadar si zadamo ambiciozne cilje, takrat tudi nekako potisnemo podjetja k večjim inovacijam In en izmed naših največjih izzivov v Evropi v prihodnih letih bo ravno to, da bomo imeli več inovacij, tako da bomo lahko upravljali s to mednarodno konkurenco. Naj vam navedem le en primer, kako hitro Kitajska napreduje. Pred desetimi leti Kitajska ni imela enega izdelovalca eh, vet, vetrnic. Danes imajo tri podjetja med desetimi najboljšimi v Evropi, eh, na svetu in uh, obvladujejo 50 odstotkov svetovnega trga. Od nič pred desetimi leti do 50 odstotkov svetovnega trga. Mislim, da je to zgodba o tem, kako veliko tvegamo, če bomo preveč samozadostni. Tako da obstajajo številni razlogi, zakaj moramo biti resni pri tem. Oni so veliko eh, vlagali skozi eh, različne svežnje in sedaj pravijo, da bodo po deseterili vlaganja v eh, Eh, tehnologije za večjo energetsko učinkovitost. Torej, podeseterili, da vam samo na kratko povem. Potem ste spraševali o tokani AUS, e na kratko, na svetu za okolje. Oktobra so se ministri strinjali, da na mednarodnih pogajanjih bo Evropa se borila za to, da se bomo znebili teh, preseška, teh preseškov v naslednjem obdobju, torej 2013 naprej. To je povezano s številnimi tehničnimi elementi, ampak gre okoli 11 milijard ton presežkov tega v globalno gledano in 8 milijard tega je v Rusiji. Če bomo to prelagali za obdobje po 2013, potem bo to pomenilo, da bomo s tem izravnali vsa prizadevanja vseh evropskih pobud do leta 2020. Zato je to tako velik problem in tudi zato se na mednarodni ravni borimo za to, tudi v Cancunu, da bi se tega znebili. Potem bomo imeli še eno razpravo, razpravo, če nam bo to uspelo, kako bi stvar interno rešili. Ampak kot je gospod Turmes rekel, že sedaj bo potrebno to ukalkulirati v te svežne. Nekateri pravijo, da je to stvar, kateri še vedno razpravljamo in da bo enkrat pač potrebno o tem zaključiti. Nekaj je pač ta zunanje vprašanje, enostavno moramo to odpraviti, če nam bo to uspelo nastoriti, potem bomo lahko uredili posledice, ki bi to imelo na interni ravni. Potem je to Turmes vprašal o konkurenčnosti in sedmih odstotkih, kot sem rekla. Verjamem, da če bomo to storili na inteligentni način, način, potem bo to gonilo za več inovacij. Seveda pa je to odvisno od tega, kako bomo celotno stvar izvedli. Mislim pa, da tukaj ne gre za neko oklevanje in da smo v sporočilu maja pokazali, da bo Evropa izpolnila svoje obljube, ki jih je podala na mednarodnem. To je bil del sporočila. Drugi del sporočila pa je bil, da smo prvi sedaj tudi uvedli to, da ima Evropa tudi neko, nek ekonomski interes industrijski interes, da je ambiciozna. Sredaj sem vesela, da vidim, da nekatere države članice so nekatere države članice odzvale, druge še vedno razmišljajo o svojem stališču, ampak mislim, da gremo naprej v tej razpravi. Vredno pa se bomo spomladi spet o tem pogovarjali. Potem je gospod Žedo me vprašal, kako bomo prenesli sporočilo, da na koncu ne bo tako slabo biti ambiciozen. Jaz mislim, da je tukaj en naših največjih zaveznikov sedaj industrija vedno več podjetij se zaveda, tudi zaradi tega, kar se dogaja na Kitajskem, Koreji, Braziliji in druge, da ne smemo biti samozadostni, da moramo paziti, da ne bomo. In mislim, da to res sedaj posod povidimo. Pa še en primer vam lahko povem. Na vrhu G20, ta četrtek, bo cel dan namenjen, tam bodo. Po, po, po, um, vodjem največjih podjetij na svetu, kjer se bodo ukvarjali zgolj z zeleno rastjo. To se pred nekaj leti sploh ne bi moglo zgoditi. Potem me je gospod Žedo vprašal tudi o preglednosti financiranja in več vas je to omenilo, tako da naj povem, ja, bo polna preglednost v Cancunu, bo potrebno jasno povedati, kdo bo kaj počel, dokazati, da bomo res dali denar in potem bo vprašanje, ali bo, bo dali teh 100 odstotkov dodatka, ne, je odgovor. Videla sem številke iz držav članic, ki so jih dale te številke in to ni 100-odstotno dodatek. Komisija bo dala 100-odstotno dodatni delež držav članice, pa ne. To se kakor je vprašanje, ampak moram povedati, da po mojih izkušnjah, da držav razvoju bi dosti raje videli, da bi odkrito povedali in predstavili, kaj je vključeno, kaj ni, ne pa da se pred sta, ne pa da se pretvarjamo, da gre stotstotno za ta denar, čeprav dejansko temu ni tako. In uh, seveda je situacija zelo zapletena. Potem gospod odi. Govoril o procesu znotraj Združenih narodov. Ali ta proces zahtevanja, vsekakor, ali bi lahko se borili na druge načine, postavljali ste več vprašanj, lahko to bilateralno. To je ena stvar. To počnemo s Kitajsko, Indijo in ostalimi. Umenili ste, kaj pa z Južno Ameriko, Merkosur naprimer. Komisija je rekla, če se bomo pogajali s trgovinskimi sporozumi, o trgovinskih sporozumi z Merkosurjem. Ali bo potem sledili tudi ostali? Komisija si bo prizadevala za to. Naj povem, da Hkrati, ko se pogajamo o tem, še vedno menim, da je v interesu naših podjetij v Evropi, da si poskušamo prizadevati za dogovor na ravni Združenih narodov. Vsi veste, da je to zelo zapleteno in dosti teže bo tudi reči, kaj bi, bi lahko bilo nek, neka druga možnost, ker bi se pogajali kot enakovredni partneri. Zato bo to res zelo zahtevno. Potem tukaj je vprašanje, mislim, da sem sicer že odgovorila o tem, torej o financiranju 2,4 milijarde za letos, to bomo podali in mm, do Kankuna vam bomo tudi dali še bolj podrobne informacije. Glede CDM sistema, prav imate, res so izkrivljena v tem sistemu, zato kot veste, je komisija tudi analizirala to in mislim, da je tudi gospa Kavalj o tem govorila. Tako da sedaj ravno razmišljamo o tem, kaj bi storili. Več problemov je. je. Eden je, da ko damo denar Indiji, Kitajski, zlasti Kitajski, ko gre za uh, te CH3-je, se stvar poslabša, kaj ti gre za neko nasprotno spodbudo, kaj ti oni še potem naprej ustvarjajo C22, kar ustvarja CH3-23, nadaljujejo s to proizvodnost, zato ker jim to prinaša denar. To je, začarani krok in tega moramo prekiniti. Zato sem tudi prosila svoje službe, da nam najdejo nek, najde nek odgovor, kako bi to prekinili. Nasplošno pa je moj odsotni sistem CDM prenoviti, ga spremeniti, kajti res je, da, smo, da bo več kot okoli 500 projektov je bilo in 90 odstotkov je šlo petim državam v razvoju. Samo 52 projektov od 2500 je, je šlo v Afriko, 17 v Južno Afriko, kar pomeni 35 projektov za celotni afriški kontinent. Seveda je treba sistem spremeniti. In to tako, da bomo imeli več sektorskega sodelovanja z državami v razvoju in potem celotno stvar posodobiti, poenostaviti. Tisti običajni mehanizem CDM, da bo bolj privlačen tudi za ostale države. To si prizadevamo. Spraševali ste o 30 odstotkih v svetu, mislim, da tudi tam prišlo do premikov. Francija, Nemčija sta prišla naprej, tudi Finska, tako da mogoče ne bo 30, ampak 25, tudi danski ministr je rekel 30 odstotkov enostransko, tudi drugi podobno govorijo. V nekaterih novih državah članicah pravijo, da se zavedajo, da imajo velik potencial na področju energetske učinkovitosti in velika stvar pri tem je, da če to naredimo pravilno, potem ustvarimo veliko lokalnih delovnih mest, oziroma delovnih mest na lokalni ravni, kar potrebujemo. Zato sem tudi omenjala proračun. To je zgolj ena možnost, da so stvari bolj privlačne, zato da privlačijo več naložb po to področje. Potem gospa Kasteli. Realistične cilje za Cancun. Mogoče vas nisem pravilno razumela, oziroma je prišlo do nesporazuma. Nisem rekla, da bomo, rekla, da bomo plačevali obresti do leta 2020. Rekla sem, da smo že do, pred časom obljubili, da bomo dosegli cilje 2050. Zato je logično, da imamo tudi umestne korake, če imamo 2020 potem 2050 tam, kako bomo prišli od 2020 do 2050 s tem znižanjem. Zato bo za nekatere sektore zelo zanimivo vedeti, kje se bomo nahajali leta 2030. To pa seveda ne pomeni, da se ne bomo osredotočali na tisto, kaj se bo zgodilo leta 2020. Če pogledamo naprimer strategijo za promet, tam je zelo relevantno vedeti, kakšne cilje bomo imeli za 2030 če želimo naprimer vlagati v neko elektrarno, velja enako. Torej, podjetja se vsekakor želijo neko predvidljivost, da vedo, da se stvari ne bodo kar ostavile leta 2020, ampak da se bodo nadaljevale. Temu lahko dodam tudi, da ZDA pravijo v sporozumu s Kobelhagna, da so, cilji za 2000, torej so si zdali cilje za 2025 in 2030, tako da tudi oni na svoji strani imajo neke cilje in njihove so, pre, eh, te cili so precej visoki. Potem, gospod Kric iz Polske, strinjam se, Evropa ne more tega storiti sama, zato, tudi tako povda, eh, zato se tudi tako prizadevamo doseči dogovor na mednarodni ravni. Pa še nekaj ne omenim. Včasih se v tem odboru sprašujete, ali sploh pomaga, koristi, ko je, je Evropa v spredju in prva, pred parimi leti smo dejansko bili sami s temi cilji v svetu, podnenem in energetskem svežnju. Ko je šlo za prizadevanja za <clears throat> dogovor s Kopenhagna, sta, sta cilje predstavili Rusija, Japonska in še številne druge države, ki so si jih zastavile prvič. Večje države, velike države, kot so Brazilija, Indija, celo Kitajska na koncu, Koreja, Singapur. Indonezija, Južna Afrika, pa še več jih lahko naštejem, Mehika. Več držav iz G20 so si prvič kadarkoli zastavili neke interne cilje, kar je velik korak naprej, če pogledamo tudi z vidika konkurenčnosti, z vidika evropskih podjetij, je to bistvenega pomena. Strinjam se, ti ugljikovi ponori so bistvenega pomena. En izmed pogojev, ki jih imamo za to obdobje, je ravno to, kako izboljšati te, ta pravila, torej kako uh, hraniti uh, eh, CO2 v tleh. Pa še gospod Gric. Zemljski plin in pa benchmarking. Jasno moram povedati, direktiva, ki jo moramo tudi mi v komisiji slediti, ne dovoljuje, da bi upoštevali različne vrste goril. To ne dovoljuje direktiva, ki jo moramo upoštevati mislim, da sem že odgovorila na, vprašanje, na nekatera vprašanja gospoda Langena. Strinjam se, da moramo imeti prioriteto spostavljati nova delovna mesta, mislim pa tudi, da ima Evropa že dolgo zgodovino, vsaj 30-letno zgodovino tudi področju varstva okolja. S tem, ko smo eh, določili standarde, določili zakonodajo na tem področju, da smo bili vodilni, da sedaj izvažamo to znanje in pa rešitve. Eh, imamo čistejše avte kot avtomobile kot ostali. Tako da dejansko ne gre zgolj za to, da imamo gospodarstvo delovna mesta na eni strani in potem okolje na drugi strani. To ni nujno nasprotje. Če bomo stvari dobro naredili, potem jih lahko povežemo. Vprašali ste, kaj se je izboljšalo po Kopenhagnu? Mislim, da je več držav sedaj ugotovilo, da če ne bomo dosegli napredka v Cancunu, potem tvegamo, da proces na ravni izvršenih narodov ne bo nujno umrl, ampak enostavno interesa ne bo več, da bi ga uresničili. Zato številne države razvoju želijo uložiti veliko energije skupaj z EU, da bi dosegli nek ambiciozni rezultat, nek izid Kajti, kot sem rekla, številne problemi bodo tudi s procesom, ki bo potekal znotraj Združenih narodov. G8 sploh ne bo smisel, ni smiselno, uh, kajti tam ni držav razvoju. Tudi v drugih skupinah to ni tako uh, uspešno. Tako da mislim, da obstaja neko priznanje in dejansko je v interesu vseh, da bi sledili in nadaljevali s temi narmi pogajanji. Ali nam bo uspelo, odkrit rečeno, ne vem. Vem, da si mi v Evropi lahko prizadevamo, zato da bomo šli naprej in mislim, da, to, da se je to še okrepilo od Kopenhagna naprej in da sedaj podjetja razumejo to in da če nam ne bo uspelo doseči dogovor na mednarodni ravni, da bo to potem obstalo tveganje, da bomo imeli na več različnih sistemov, podjetja pa si tega ne želijo. Ona želijo enake pogoje za vse. Děkuji, paní komisarko, ještě. Hvala, gospa komisarka, za to, da ste obiskali naš odbor. Torej, za vse je to bila zelo zanimiva razprava in odkrito rečeno, ni vidno tako, da nam komisarji eh, dajajo tako konkretne odgovore. Še enkrat najlepša hvala in želim vam veliko energije in veliko uspeha, močne živce za zapletena pogajanja v Cancunu. Thank you. Thank you.